Good morning, friends. We start the meeting. Um, Dobro jutro, prijatelji in prijateljice. Začeli bomo s stankom. Osnutek dnevnega reda bomo sprejeli z naslednjo spremembo. Peto točko bomo obravnavali pred tretjo točko. Zakaj? Zato, ker je z nami gostja, gospa Jomi Renström, predsednica komisije za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo iz odbora regij. V tem eh, našem odboru se pogosto pogovarjamo tudi o regionalnih vidikih naše politike, tako da je dobro, da uh, je gospod Rindstrom danes z nami in besedo bo, ji bomo predali čimprej. Tolmačenje, vsi jeziki so danes na voljo, razen malteščine, hrvaščine in gelščine. Še nekaj o Eurofoundu. 18. in 19. junija je delegacija tega odbora obiskala fundacijo sekretarjat je pripravil dokument, ki eh, vključuje sklepe te delegacije in eh, dokument ste dobili v vašem doseju. Želela sem vas obvestiti tudi, da nas čaka javna predstavitev danes popovdan o vračanju proizvodnje v Evropo, tako imenovanem reshoringu. Veliko ljudi je pozivalo k organizaciji te predstavitve, tako da vas probim, prosim za eh, sodelovanje, da nas ne bo v dvorani premalo. Besedo pa bom sedaj kar predala gospe Jomi Renstrom najprej bi se vam rada zahvalila. Vaš eh, odbor regij sem namreč obiskala včeraj in pogovarjali smo se tudi z gospodom uh, Nikolosom Šmitom, ki predstavlja luksemburško predsedstvo. Z nami so bili tudi predstavniki sindikatov, predstavniki industrije in uh, podjetij in razprava, ki smo imeli, je bila zelo zanimiva. Mislim, eh, da smo se marsičesa naučili. Tolika, toliko uvodoma, gospa Renström, še enkrat dobrodošli, izvolite. Govorite lahko seveda v lasnem maternem jeziku. Um... Najlepša hvala, da ste uh, mi dali to uh, možnost. Veseli me, da sem danes tukaj zato, da uh, okrepim sodelovanje med odborom Empel in uh, komisijo Sedek. Kot veste, je odbor regi začel z novim mandatom februarja letos, imamo nove člane, novega predsednika in tudi novo porazdelitev nalog. Uh, Komisija za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, eh, raziskave in kulturo, komisija Sedek, je nastala tekom tega mandata. Združili smo dve prejšnji komisiji. Veseli me in počaščena sem, da sem postala predsednica te nove komisije. Komisija je takoj začela sodelovati z odborom za zaposlovanje iz Evropskega parlamenta. Sodelujemo z vašimi poročevalci in poročevalci eh, v senci pri zelo zanimivih in pomembnih temah. Naprimer, pogovarjamo se o zdravju in varnosti pri delu, eh, o zaposlovanju in smernicah, o vlogi socialnega gospodarstva in tako naprej. Poleg tega se pogovarjamo tudi o Evropski platformi eh, za boj proti neprijavljenemu delu, govorimo o kakovostnem okviru za uh, usposabljanje in o reformi Euresa. Tako kot parlament, tudi odbor regij izpostavlja vlogo zaposlovanja in socialne politike v širšem eh, evropskem političnem kontekstu. Upoštevati moramo seveda cilje Evrope 2020, upoštevati moramo tudi krizo in njene posledice za eh, evropske državljane, zato moramo izpostaviti pomen vseh teh tem kot je dejala gospa Ulskog, smo se včeraj zbrali v eh, komisiji Sedek, kamor je bila povabljena in eh, podala je zelo jasno sporočilo v eh, svoji izjavi. Dejala je, da vi tukaj v odboru pripravljate poročilo na lasno pobudo o socialnem dumpingu. Ta tema se nam zdi zelo zanimiva in morda bi lahko pri njej tudi sodelovali, če želite. Uh, mislim, da bo eh, naše sodelovanje obrodilo sadove za obe instituciji. Pomembno je, da tesno sodelujemo z Evropskim parlamentom. Smo posvetovalni organ, predstavljamo lokalne in regionalne oblasti in prinašamo njihov input v eh, politične razprave na evropski ravni. Tri četrtine zakonodaje se izvaja na lokalni in regionalni ravni in vsa ta zakonodaja Eh, mora biti tudi predmet razprave eh, v okviru posvetovanja eh, z mesti in regijami v Evropi. Evropski državljani so v zadnjih letih postajali vedno bolj skeptični, kar se tiče evropskega projekta. Lokalni in regionalni politiki, tisti, ki zasedajo v odboru regij, imajo zelo pomembno ulogo pri svojem delu zato ker lahko Evropsko unijo spet približajo državljanom in državljankam. Če želimo, da evropski projekt preživi, potem je bistvenega pomena, da eh, postane uloga Evropske unije v vsak danu eh, državljanov jasnejša. Ljudje se morajo zavedati, eh, kaj lahko naredi Brusel. Včasih je Brusel in enostavno predaleč. Ravno zato je potencijala za naše sodelovanje ogromno. Bolj, ko bomo sodelovali, bolj bo evropska zakonodaja odražala lokalne in regionalne potrebe. S tem bomo lahko prinesli več dodane vrednosti eh, našim državljanom. Kot eh, vsi vemo, imamo na obeh straneh, v obeh institucijah veliko idej, veliko zamisli, pripravljamo uh, Eh, lasna poročila na lasno pobudo. Poleg tega pa mora tudi Evropska komisija pripraviti eh, zakonodajne predloge za socialno politiko v Evropski uniji. Junkerjeva komisija je zaenkrat obrala nekakšen celovit pristop k zaposlovanju. Verjetno mi nismo edini, ki so to opazili. Eh, ravno zato moramo pritisniti na komisijo, zato da pripravi dobre predloge za reševanje vprašanja eh, brezposobnosti in eh, zaposlovanja Evropske unije. Veliko je socialnih neenakosti, izključenosti, premalo povezujemo potrebe po delovnih mestih in izobrazbo posameznikov. Predsednik Juncker je pozval Evropski parlament, da bi morala Evropska unija Eh, narediti več za to, da eh, poveča svojo kredibilnost. Tudi na teh področjih, ne zgolj na področju financ in eh, gospodarskih zadev. Daleč od tega cilja smo. Če želimo doseči ta cilj, potem moramo vlagati v projekte, ki ne bodo uspešni zgolj na kratek rok, ampak tudi v projekte, ki prinašajo prednosti na področju izobraževanja, socialnih storitev, investicij v socialno gospodarstvo uh, in tako naprej. Če želimo zagotoviti te storitve, potem potrebujemo uh, močne lokalne in regionalne organe. Veliko je bilo vrčevanja, veliko je bilo zmanjševanja sredstev zaradi krize. To je zaskrbljujoče. Potrebujemo uh, močno socialno razsežnost, ki prispeva k trajnostnemu uh, k trajnostni prihodnosti. Zaščititi moramo evropski socialni model, evropsko socialno gospodarstvo. Zaščititi moramo tudi odnose med socialnimi partnerji in eh, pravice za uh, ustrezna uh, pogajanja o uh, zaposlovanju. Pri tem uh, procesu morajo biti vključeni vsi deležniki. In s tem prihajam k zadnjemu izzivu, s katerim se soočamo. Upam, da bo lahko eh, komisija držala svoje obljube in predstavila eh, svežen o mobilnosti še pred Božičem. Želimo si eh, svežnja, ki bo pravičen, ki bo pravičen za delodajalce, tako da bomo naredili konec tej špirali, v katero smo se spustili v Evropski uniji. Lokalni in regionalni politiki so uh, sami videli, kakšne so posledice krize in naša vloga je sedaj še pomembnejša, kar se tiče socialne politike. V največji možni meri vas bomo podpirali pri vašem delu. Hvala, da ste me povabili v vašo sredo in hvala za pozornost. Najlepša hvala. Besedo dobi Juta Steinruck. Ja, Najlepša hvala. Zahvaljujem se vam, da ste prišli danes v naš odbor. Sama zelo dobro vem, kako dobro poteka sodelovanje med odborom za zaposlovanje in odborom regij, še posebej za vašo komisijo. V zadnjih šestih letih, odkar sem evropska poslanka, sem redno sodelovala pri poročilih. Mislim, da enako tudi drugi kolegi in pri naših poročilih smo imeli veliko stikov z vami. Mnogi izmed nas smo na začetku delovali politično na regionalni ravni, preden smo prišli sem. Sama sem bila na začetku v svojem občinskem odboru in eh, takrat sem se seveda tudi sama jezila na evropske politike. Prav zato vemo, kako pomembno je, da sodelujemo z lokalnimi in regionalnimi organi, ki so najbližje našim državljanom. Izpostavili ste najpomembnejše težave, pa tudi dejstvo, da mora komisija bolj aktivno delovati na področju socialne politike in zaposlovanja. Trenutno čakamo na predloge in pobude komisije na veliko različnih področjih upamo na čim bolj konkretne pobude. Vsi čakamo na svežen mobilnosti, ki zadeva vse nas, še posebej regije in lokalne oblasti. Zanima me, kakšne, kakšne so pričakovanja v vaši komisiji glede mo svežnja mobilnosti. Vsi čakamo tudi na uh, digitalni notranji trg in na socialno-politični aspekt tega svežnja. Zanima me, ali imate čim bolj konkretne komentarje, pomisleke, ki zadevajo socialno-politično in zaposlovalni aspekt tega svežnja. V našem odboru smo se pogovarjali o revščini in boju proti revščini, ki gotovo zelo prizadane predvsem regije in lokalne oblasti. Tukaj govorimo tudi o revščini otrok, ki je še posebej pomembna tema in mislim, da to lahko najbolje preprečujejo prav lokalne oblasti. Ko sem na terenu, tako v Nemčiji kot tudi druge, je pogosto pomembno vprašanje socialna in poklicna integracija beguncev. Zanima me, ali že obstajajo pobude z vaše strani. Namreč prav lokalne oblasti so tiste, ki najprej čutijo posledice trenutne situacije. In seveda so tam tudi zelo glasni pomisleki glede stroškov. Torej, zanima me, kaj so po vašem mnenju največji problemi tukaj. Kje mislite, da bi lahko dobro sodelovali, morda da bi lahko mi kot eh, odbor pozvali komisijo, da postane bolj aktivna? Yes, Izvolite, tako lahko odgovorite. Eh. Najlepša hvala za ta vprašanja. hvala tudi za to, da ste dejali, da ste zadovoljni sodelovanjem eh, z odborom regij v zadnjih letih. Mislim, da so se naši odnosi eh, razvili, tudi delo je vedno bolj zanimivo v odboru regij. Vprašanja, ki ste jih zastavili, so izjemno aktualna in pomembna. V odboru regij tesno sodelujemo z državljani zato se zavedamo pomena socialnih eh, vidikov. Vemo, kako je gospodarska kriza vplivala na ljudi. Kar se tiče mobilnosti, se je veliko ljudi moralo preseliti zaradi eh, krize, ki vlada v številnih državah. Ko govorimo o teh vprašanjih, moramo dejati, da nismo proti delovni eh, mobilnosti. Vsi podpiramo to idejo, da se lahko prosto gibamo po trgu dela v Evropski uniji. Ampak obstajajo različni zakonodajni akti, različne države. Sama predstavljam eh, Švedsko. Eh, nočemo, da ljudje pridejo naprimer na Švedsko in imajo tam slabše delovne pogoje kot ljudje, ki že živijo in delajo na Švedskem. Želimo si enakovrednosti, ampak nočemo, da s tem eh, posegamo v standarde in zmanjšamo kakovost standardov. Govori, govorili ste o socialni agendi in o takšnih vprašanjih. Mislim, da potrebujemo evropsko zakonodajo in evropske pristope. Morda bi morali uh, dati na voljo tudi evropska sredstva, zato da bi zagotovili koordinacijo med evropskimi državami. Če obstajajo različni zakonodajni akti, različna zakonodaja v različnih državah članicah, potem bi lahko takšno vprašanje rešili z evropskim pristopom. To nas zanima. Zanima, zanima nas, kaj bi lahko dali na mizo, da bi do tega prišli. Uh, Ne pravimo, da bi morali na švedskem zmanjšati eh, naše standarde, eh, naše stopnje zakonodaje v primerjavi z drugimi. Ne, želimo izboljšati pogoje dela za vse. Ljudje bi morali imeti boljše možnosti, ne slabše. Nočemo se eh, spuščati niže in povzročati več socialnega dampinga, zmanjševati plače. Ko spremljam razprave, vidim, da eh, si vsi želijo kratkoročnih rešitev. Ljudje so eh, precej oskogledni. Ampak eh, naše delo kaže, da takšni kratkoročni pristopi pogosto niso uspešni. Potrebujemo trajnostne pristope, dolgoročne strategije. In to me zanima, kako vzpostaviti trajnostne vzdržne sisteme, ne pa se osredotočati zgolj na kratkoročne ukrepe. Potrebujemo ustrezno ravnotežje. Hvala. Hvala za vaš eh, obisk in hvala za to, da ohranjate dobre odnose med eh, komisijo Sedek in eh, odborom za zaposlovanje tukaj v Evropskem parlamentu. Začeli smo zelo ambiciozno, tako da upam, da bomo še naprej ohranjali dobre stike. Kot sem dejala, se tukaj pogosto pogovarjamo o regionalnih vidikih zaposlovanja in socialne politike. Brez dvoma bomo torej našli eh, nove možnosti in priložnosti za sodelovanje v naslednjih letih. Hvala za obisk in eh, k malu nasvidenje. Okay, <clears throat> then we will proceed to. Um... Sedaj pa tretja točka na dnevnem redu in sicer Eures. Besedo predajam gospodu Bekerju. Kje smo in kakšni so naši cilji? Prosim, izvolite. Se, uh, Najlepša hvala gospa predsedujoča. Govoril bom v avstrijski angliščini, prosim za odpoščanje, ne morem si pomagati, ampak vsi izrazi, vsa terminologija je v angliščini, najprej bi moral vse prenesti v nemščino in na to bi uh, nastala zmeda. Za me in za druge. Imeli smo eh, program za tretji eh, trialog 15. septembra, pred tednom dni. Ni nam uspelo stotno izpolniti tega programa. Veliko smo se namreč pogovarjali o glavni temi in to je bila razprava o strukturi in o eh, različnih nalogah. To je tisti osnovni cilj, preden se spustimo v podrobnosti. Govorili smo o četrtem členu, govorili smo o tem, da organizacije, ki so partnerice eh, mreže EURES, nimajo zmožnosti, da izvajajo tri naloge EURES-a. Zaenkrat smo se eh, uvodoma strinjali eh, s predlogom na mizi. Strinjali smo se o izrazu organizacije. Tukaj nekih večjih težav ni. Za nas je pomemben potencial teh eh, organizacij in pa izpolnjevanje nalog. Na to smo govorili o osmem členu. Gre za vključevanje obstoječih eh, sistemov za izdajanje licenc v različnih državah, članicah Evropske unije. To se uspešno izvaja. Na to eh, predlog spremembe Evropskega parlamenta na temo pritožbenega postopka v primeru zavrnitve eh, članstva v mreži EURES. O tem bomo še govorili je pa pristop pozitiven. Pogajali smo se tudi o devetem členu, ki eh, spet izpostavlja naloge in obveznosti eh, članic eh, in partneric. Govorili smo o zelo pomembni temi in to je dostop do vseh storitev za invalide. Dogovorili smo se, da bomo imeli specifično točko v splošnih določbah, ki bo obravnavala to vprašanje. Komisija pa je obljubila, da bo pripravila osnutek kompromisnega predloga. Tega smo dobili včeraj in o njem se bomo danes pogovarjali v eh, skupini poročevalcev v senci. Šesti člen govori o eh, nalogah Evropske koordinacijske službe prišli smo do uh, začasnega dogovora o več vprašanjih. Kar se tiče poročanja, pa smo to preložili. O tem bomo govorili v sklopu člena številka 29. Na to sedmi člen, ki se nanaša na pristojnosti in eh, na naloge nacionalnih koordinacijskih služb. Prenos vseh informacij o delovnih mestih, o življenjepisih in o prošnjah. O tem smo se pogovarjali in mislim, da smo na pravi poti. Gre tudi za vzpostavitev rednega dialoga med eh, nacionalnimi koordinacijskimi službami in nacionalnimi socialnimi partnerji. Tudi to je izjemno pomembna tema. Na koncu nam je zmanjkalo časa za nadaljne razprave. Naslednji teden se bomo ponovno eh, srečali eh, dva dni čaka nas torej eh, še več dela za to, da bi prišli do naših ciljev. Zahvaljujem se eh, predsedujoči, ki je tudi eh, predsedujoča pri tem trialogu, njena vloga je zelo pomembna. Hvala tudi vsem poročevalcem v senci, vseh skupin za vaše sodelovanje. Vsi si namreč prizadevamo za rešitve v interesu našega odbora. Hvala. Thank you uh, very much for that. Najlepša hvala za to predstavitev, gospod Becker. Kot ste omenili uvodoma, smo imeli 15. Eh, julija uvodni sestanek, nato 2. septembra eh, trialog, tretji neformalni trialog 15. septembra, naslednji trialog pa nas čaka naslednji teden. Na nj se bomo pripravili ta teden. Sean Simon bo dobil eh, besedo, eden od poročevalcev v senci. Izvolite. Najlepša hvala, kratek bom. Ne gre toliko za vprašanje trialoga, ampak o poročilu bi rad povedal naslednje. Vsi smo od sekretarjata ta teden dobili eh, dopis, ki pravi, da eh, komisija pravi, da bo revizija Eurosa vključena v sve, svežen o delovni mobilnosti. To je zelo zmedeno. Ne vem, če lahko nekdo tukaj, morda komisija, razjasni, če bo eh, revidirani Eures vključen v ta svežen, bo to Eures, ki ga trenutno revidiramo, oziroma bo komisija po koncu tega trialoga ponovno začela z revizijo, tako da bomo v svežnju o delovni mobilnosti imeli revidirani, revidirani uh, EURES. Hvala. Um. Gospod Mann. <clears throat> Najlepša hvala. Ja, jaz nisem poročevalec v senci, ampak uh, vseeno sem uh, poslušal tolmačenje in očitno vaša angliščina ni tako slaba nemščini imamo določene idiome, ki jih v angliščini ni, ampak eh, ko ste vi to v angliščino prevedli, se mi je zdelo zelo simpatično. To je vse, kar sem želel povedati. Dragi kolega, use your chance. Še kdo od poročevalcev v senci bi rad še kdo dodal? Kakšen prispevek? Ne. Potem pa gospod eh, Becker. Morda lahko odgovorite na vprašanje gospoda Simona. Um, uh, uh, Gospa predsedujoča, spoštovani člani in članice odbora, na to vprašanje ne morem odgovoriti. Nimam podatkov o tej uh, reviziji, ne vem, kaj točno imajo v mislih. S komisijo se bomo pogovarjali naslednji teden, takrat vam bom lahko eh, podal ustrezen odgovor eh, na to vprašanje. Po mojem je prišlo do eh, napačnega tolmačenja na njihovi strani, ampak najprej je treba počakati na njihov odgovor. Ok. Hmm. Ok, we'll come back to that. Prav, najlepša hvala. Gospod Becker nam je torej obljubil, da bo poskušal najti odgovor na vprašanje gospoda Simona, tako da več o tem pozneje. To pomeni, da lahko zaključimo z obravnavo tretje točke in se lotimo četrte točke. Vzpostavitev Evropske platforme za ukrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno. Poročevalec gospod Pirinski, izvolite, beseda je vaša. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da so kolegi in kolegice dobili uh, sklepe te razprave. Sekretarjat je dokument razdelil. Imeli smo peti uh, neformalni trilog 17. septembra in v dokumentu uh, dobite upogled v. Pogled, uh, v potek tega trialoga. Nočem se spuščani, spuščati v podrobnosti, rad pa bi izpostavil eno od točk, gospa predsedujoča. Gre za nekakšno horizontalno uh, vprašanje, ki se tiče naših partnerjev v svetu. Gre za vprašanje pristojnosti držav članic, za uh, naslednje vprašanje. Ali bo ta uh, platforma posegala v eh, diapazon eh, odločitev, do katerih imajo pravice države članice, da sprejemajo določene ukrepe oziroma jih ne sprejemajo. Vedno znova se eh, poraja to vprašanje, češ ali sodelovanje pri platformi vpliva na pristojnosti in pravice držav članic, eh, da se te odločijo o sprejemu ali ne sprejemu različnih ukrepov. Mislim, da smo prišli do te točke v naših eh, razpravah, kjer eh, bomo morali zagotoviti določeno mero jasnosti v konkretnem besedilu. vse kolege in kolegice iz različnih političnih skupin toplo vabim, da upoštevate uh, te okoliščine. Platforma je priložnost za izmenjavo najboljših praks, za izmenjavo najnovejših informacij, kakovostnih podatkov uh, o različnih vidikih, uh, različnih oblik neprijavljenega dela, dela na črno na to pa lahko eh, odločitve sprejmemo v državah članicah eh, in ustrezno postopamo. Naslednji sestanki nas čakajo pri polovici oktobra in če bomo razrešili ta osnovna vprašanja, potem eh, bomo lahko zagotovili napredek, ki nas bo pripeljal do končnega cilja še pred koncem leta. Dovolite mi, da izkoristim to priložnost, da izpostavim vprašanje podatkov, informacij. V tem odboru smo že, eh, smo že govorili o naprimer, delu v gospodinstvu, o skrbnikih. Potrebujemo najnovejše informacije eh, o različnih oblikah dela. In eh, v naše dokumente vključujemo tudi predlog o interaktivni podatkovni bazi. Eurofound bi eh, moral biti nosilec te eh, podatkovne baze. Dotaknili ste se eh, delegacije, ki je obiskala Eurofund junija. Ne vem, v kateri točki bi lahko omenili ta obisk, ampak rad, rad bi izpostavil potrebo po informacijah, v tej platformi in eh, Eurofund lahko tukaj odigra pomembno vlogo. Hvala. Uh, eh, Najlepša hvala. Potekal je torej peti neformalni trialog, naslednji trialogi pa nas čakajo oktobra. To pomeni, da smo pripravljeni na glasovanje. Najlepša hvala, gospod Pirinski. Okay, uh, ja. Prav. Torej lahko začnemo z glasovanjem. Govorimo o kompromisu A, prvi odstavek, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Nadaljujemo z kompromisom Q, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis S, za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, preverimo. Bomo torej elektronsko preverili predlog spremembe 16. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo, torej preverjamo predlog spremembe 17. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo predlog spremembe 19, glasovanje je odprto. And the vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe 21 je bil umaknjen, tako da nadaljujemo s kompromisom B. Kdo je za? Proti? Vzdržajanje sprejeto. Predlog spremembe 27 za proti vzdržajanje zavrnjeno. Preverjamo predlog spremembe 27. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 29 za proti vzdržajanje vzdržani zavrnjeno. Kompromis C za proti vzdržani sprejeto. Kompromis R za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 43 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis P za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 64 na strani 9 za, proti, vzdržani sprejeto. Vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Nadaljujemo predlog spremembe 65 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo z elektronskim glasovanjem. Predlog spremembe 66. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis F, kdo je za, proti, sprej, vzdržani, sprejeto kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo predlog spremembe 90. Glasovanje je zaključeno. Kompromis H za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis I za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis J za, proti, vzdržanje sprejeto tu imamo tudi uh, ustni predlog spremembe, ki zamenja besedo notes za besedo welcomes za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 120 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 121. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Nadaljujemo. Predlog spremembe 122. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Preverjamo predlog spremembe 122. 122. Torej 122 elektronsko glasovanje. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 123, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 124, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 127 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo predlog spremembe 127. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 100. Torej, 128 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis K, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 137 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 139 skupaj z 140. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Krompomis L, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 141. To je dodatek kompromisu L. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili predlog spremembe 141. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 147. Ta je umaknjen. Torej, kompromis M, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej glasujemo o 154. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 155 za, proti, vzdržani, sprejeto. 156 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Lahko pa preverimo. Torej, preverimo 156. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 157. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo predlog spremembe 157. Glasujte. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis en, kdo je za, proti, vzdržani s prejetom. Kompromis o, kdo je za, proti, vzdržani s prejetom. Predlog spremembe 177 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo predlog spremembe 177, prosim glasujte. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Za dvema glasovama več. Predlog spremembe 179 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo elektronsko preverili predlog spremembe 179. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 180. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 181 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo predlog spremembe 181. Glasujte. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Tako sedaj pa glasujemo o mnenju za spremembami, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Aha, elektronsko moramo glasovati. Tako. Vsi ste glasovali, glasovanje je zato zaključeno. In imamo točne številke 36 za, 14 proti in en vzdržan. Tako, sedaj pa nadaljujemo. To je bilo vse, glede glasovanja. A, očitno ne, še nekaj imamo. We will have more votes. Še nekaj glasovanja, ni še konec. Uh, uh, Elektronsko glasujemo uh, glede. Evropskega slada za prilagoditev globalizaciji, govorimo o Alitaliji, predvsem kdo je za. Elektronsko bomo glasovali, prav. Torej glasujte, glasovanje je zaključeno. 47 za, 4 je proti. Tako. Sedaj pa je glasovanje res konec. Najlepša hvala vsem. And then we go to item item eight. Mm. Not this one. Ah, we have voted. Mm, yes. Okay, then we proceed to item eight on the. Tako nadaljujemo z osmo točko na dnevnem redu. Kot se verjetno vsi spomnite, je 17. septembra komisija predstavila priporočilo, predlog o priporočilu sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela. Povabili smo predstavnika komisije, da predstavi ta predlog. Mm, yeah, so we start with that. With this. Mm, I think we make a little break mm. and we start when and when the mm. mm. director comes in. Mm. That's what I would say. The Commission is not yet. Komisija še ni tukaj. Torej predlagam, da se malo sprostimo, da si vzamemo nekaj minut časa, dokler komisija ne prispe. Namreč eh, nima smisla, da bi začeli z razpravo o tem poročilu, preden slišimo predstavitev. Torej, nekaj minut premora. Tako, komisija je prispela. Tistim, ki še niso v dvorani, bomo dali še dve minuti, da se vrnejo, torej začnemo čez dve minuti. Prav nadaljujemo s sestankom. Veseli me, da ste z nami, gospod eh, Mišel Cerus, generalni direktor GD za zaposlovanje. Danes nam boste podali nekakšen uvod, kar se tiče um, priporočila sveta o dolgotrajni brezposelnosti. Začeli pa boste z vprašanjem, ki smo ga podali, preden ste prišli. To, uh, Najlepša hvala in lep pozdrav vsem. Kolega Serž mi je povedal, da se je zastavili vprašanje glede uh, svežnja mobilnosti, na katerem komisija dela in ga bo sprejela decembra letos. Vprašanje, ki je bilo zastavljeno, je, zakaj je Eures del tega svežnja. V pismi o nameri, ki ga je poslal predsednik Juncker, je Eures omenjen v okviru svežnja mobilnosti. Torej, samo nekaj besed glede tega. Zamisel je, da omenimo predlog oziroma pobudo, ki jo je podala komisija in eh, pri kateri je zakonodajni postopek že kar daleč. Z politične perspektive je to eden izmed ukrepov, ki bo podprl mobilnost delavcev. Torej, ne želimo tukaj nekako omeniti, da bomo ponovno predelali ta predlog. Ne, želeli smo samo povedati, da je pomembno to vključiti v svežen. Namreč tudi to je del svežnja mobilnosti, ki ga predlaga komisija. Samo kratko pojasnilo. Tako sedaj pa kratko, kratka predstavitev priporočila sveta, ki ga je sprejela komisija prejšnji teden na temo dolgotrajne brezposelnosti. Imam nekaj eh, predstav, imam predstavitev, s katero bi rad eh, morda podal nekaj informacij. Verjetno se spomnite, da je to del našega delovnega programa za leto 2015 in naša zamisel je, da si komisija ogleda dolgoročno brezposelnost in to bolj podrobno. Gre za brezposelnost, s katero se je najtežje soočati. Po gospodarski krizi vidimo, da prihaja do izboljšav na področju brezposelnosti, tudi pri brezposelnosti mladih. Jamstvo za mlade očitno dobro deluje. Vseeno pa obstaja del brezposelnosti, ki ga je najtežje rešiti, gre za dolgoročno brezposelnost, dolgotrajno brezposelnost, kjer ne vidimo napredka. Številke na tem področju so zelo problematične. Imamo kar 12 milijonov ljudi, ki se soočajo z dolgotrajno brezposelnostjo in to je velik delež skupnega odstotka brezposelnosti brezposelnih. Naš predlog temelji na konceptu jamstva za mlade. Tukaj imamo koncept eh, priporočila sveta, ki je naslovljeno na države članice. V tem priporočilu določamo nekakšne parametre na ravni Evropske unije, države članice pa to prilagodijo glede na njihove nacionalne pogoje. Torej, želeli smo opredeliti, kakšni so kriteriji, parametri, ampak državam članicam želimo dati možnost, da jih prilagodijo njihovim vlastnim pogojem. Poleg tega bomo izkoristili evropski semester, da podamo tudi priporočila in preverjamo, da vse države članice upoštevajo to priporočilo. Gre torej za podobno metodologijo, kot smo jo uporabili pri jamstvu za mlade vključno z finančno podporo. Kot veste, jamstvo za mlade deluje deloma tudi zato, ker je povezano z podporo iz eh, inicijative za preprečevanje brezposobnosti mladi in Evropskega socialnega sklada. Tudi tukaj bomo uporabili sredstva, ki že obstajajo v Evropskem socialnem skladu za dolgotrajno brezposobnost. Tukaj na prosojnici vidite, kakšno je trenutno stanje. Tam, kjer je zelena najbolj temna, se nahajajo največji deleži dolgotrajno brezposobnih. To predvsem pomeni, da govorimo o Grčiji, Portugalski, Španiji, Slovaški in tako naprej. Istočasno je v teh državah brezposobnost nasplošno visoka preko tega priporočila želimo nekako izboljšati situacijo na splošno. Tako na naslednji prosojnici imamo nekakšen opis težave, s katero se srečujemo v naši analizi dolgotrajne brezposobnosti. Ta štiri vprašanja, te štiri težave se pojavljajo v vseh državah članicah. Situacija je seveda malce drugačna in imamo različne stopnje težav z pokritostjo in podobnim. Ampak te štiri težave se v bistvu pojavljajo posod, torej pokritost. 73 odstotkov vseh dolgotrajno brezposobnih so prijavljeni na uh, zavodih za zaposlovanje. Kaj to pomeni? 27 odstotkov jih ni prijavljenih, ni registriranih. V štirih državah članicah, v Romuniji, Bolgariji, Latviji in Združenem kraljestvu, pa vidimo, da je stopnja prijavljenosti pod 50 odstotkov. Tisti, ki niso prijavljeni, pomeni, da nimajo dostopa do podpore strani oblasti. Naslednja pomembna številka v tem kontekstu je vprašanje aktivnih politik za trg dela. Samo 20 odstotkov programov na tem področju je namenjenih dolgotrajno brezposelnim glede na to, da je to kar polovica brezposelnih, je to še toliko bolj zaskrbljujoče. Aktivacijske politike so torej uporabljene veliko manj za dolgotrajno brezposelne kot za druge brezposelne. In to je najbolj pomembno, namreč gre za odstotek brezposelnih, ki najbolj potrebuje aktivacijske ukrepe. Potem eh, kontinuiteta oziroma pomankanje te. Tukaj imamo veliko težavo, namreč, ko se preneha nadomestilo za brezposelnost, je odgovornost za dolgotrajno brezposelno prenešena iz službe za zaposlovanje na službo za socialne zadeve. In to tudi pojasni vprašanje, zakaj se znižajo ukrepi za aktivacijo v tem obdobju. Povprečno gre tukaj za 14 mesecev, Za nas je torej ključnega pomena, da podpora Zavoda za zaposlovanje, pa tudi ukrepi za aktivacijo, da se vse to nadaljuje po tem, ko oseba preneha prejemati nadomestilo za brezposelnost. Naslednje vprašanje je individualna podpora. Na splošno gledano smo ugotovili, da je individualna podpora v državah članicah sicer prisotna, ampak Do tega pride predvsem v prvih mesecih brezposelnosti. Po 12 ali 18 mesecih pa povsem izgine. To je velika težava in individualno posvetovanje je ključnega pomena, če želimo pomagati dolgotrajno brezposelnim, da ponovno najdejo službo. Pa še osredotočanje na trg dela. V mnogih državah smo ugotovili, da, težav, da programi, ki obstajajo za dolgotrajno brezposelne, niso prilagojeni potrebam delodajalcev. Prav zato poskušamo pripraviti nekaj predlogov na to temo. Identificirali smo tri korake za to, da oseba ponovno stopi na trg dela. Torej, gre za tri korake, ki si sledijo, ampak so neodvisni drug od drugega. Prvi korak je registracija. Kot že rečeno, obstaja velik odstotek dolgotrajno brezposelnih, ki niso prijavljeni na zavodu, predvsem v določenih državah. In če pripravimo te ljudi, da se prijavijo, potem bodo dobili podporne ukrepe. Tukaj smo govorili o jamstvu za mlade in eh, to je prvi korak, ki je res pomemben. Drugi korak je individualna ocena in posvetovanje. Svetovalec si bo podrobno ogledal situacijo teh dolgotrajno brezposelnih, torej določene osebe in kaj tukaj mislim. Ogledali si bodo, kakšne so njihove zmogljivosti za delo, kakšna je njihova možnost za službo. Torej, ogledali si bodo njihov profil, pa tudi socialne vprašanja, socialne težave, ki morda obstajajo. Če želimo pomagati dolgotrajno brezposobnim, si moramo ogledati tako vprašanje glede zaposlovanja, kot tudi socialno vprašanje in to moramo združiti. Tretji korak pa je nekakšen sporazum o vključevanju v trg dela. Gre za nekakšno pogodbo med dolgotrajno brezposobnim in eh, zaposlovalnim torej zavodov za zaposlovanje, kjer se obe strani zavežeta do tega, da bodo izboljšali situacijo. Naprimer z aktivacijskimi ukrepi, z usposabljanjem in tudi s tem, da se posvetijo socialnim vprašanjem za določene osebe. Gre torej za pristop, ki uh, zadeva tako zaposlovanje kot tudi socialne vprašanje. Tako na naslednji prosojnici je prikazano, kakšne razlike obstajajo pri uh, prijavi brezposelnih v različnih državah. Nekatere države na desni strani so v situaciji, ko veliko dolgotrajno brezposelnih nekako izstopi iz sistema in to je zelo, zelo problematično. Pomemben ukrep je torej, da se čim več teh ljudi prijavi in da jih sploh dosežemo z našimi ukrepi. Tako na tej prosojnici je prikazano, kakšne korake bomo obrali pri um, individualni oceni. Individualna ocena, ki bi jo opravili po 18 mesecih, potem, ko je oseba izgubila službo. Tukaj bi pregledali, kakšne so možnosti za zaposlitev, katere ovire pri tem nastajajo, katere, kako je oseba že iskala službo in eh, tej osebi ponudili službo individualno svetovanje. Torej, zanima nas, kaj je oseba že storila, da bi dobila službo in kaj je to preprečilo. Ta intervencija mora uh, biti nekako med 12 in 18 mesecem. 18 mesecev je že zadnji trenutek za takšno individualno oceno. To mora biti povezano z trenutkom, ko oseba ne prejema več nadomestila za brezposobnost. Takrat se namreč osebo prenese iz zavoda za poslovanje na so, zavod za socialne zadeve. Prav zato mislimo, da je to menik, nekakšna prelomnica, ko potrebujemo intervencijo, zato da uspodbudimo zaposljivost te osebe. No in še za konec nekaj. Eh, zamisli, kako bi izgledal ta sporazum o vključevanju v trg dela. Kot že rečeno, gre za pisni sporazum, nekakšno pogodbo, v katero se upiše ukrepe za vzpodbujanje prihodkov, aktivacijske ukrepe in socialno podporo. Gre za ponudbo, ki vključuje tako socialne težave, kot tudi težave z zaposlovanjem. Zamisel tukaj je, da bi imeli eno kontaktno točko za obe zadevi. Dolgotrajno brezposelni imajo namreč eh, veliko formalnih stvari, ki jih morajo urediti, torej veliko birokracije, ki jo morajo urediti z različnimi organi. Upravno, eh, upravne zadeve so torej veliko breme in prav zato bi bilo dobro, da imamo nekakšno točko vse na enem mestu, tako da bi imeli samo enega sogovornika, za katerim urejajo vse na svoji poti do nove zaposlitve. Ta kontaktna oseba bo določena strani organov. V določenih državah bo to opravljal zavod za zaposlovanje, v drugih državah bo to morda občina ali pa nekaj na regionalni ravni. Torej, to je namen te, tega sporazuma o integraciji v trg dela tako, naj vam še pokažem, kako bi se radi osredotočili na potrebe delodajalcev. Pomembno je namreč, da imajo tudi delodajalci zmogljivost, da sprejmejo te dolgotrajno brezposelne. Upoštevati pa moramo tudi njihove potrebe. Torej, vzpostaviti moramo povezavo med brezposelnimi in delodajalci. Če želijo dolgotrajno brezposelni najti realistično delovno mesto. Moramo zagotoviti, da obstajajo delovna mesta na trgu dela, tako da torej, delodajalci to ponujajo. Pregledati je potrebno prosta delovna mesta in eh, omogočiti pomoč pri iskanju. Poleg tega imamo tukaj tudi finančne vzpodbude za delodajalce, tako da jih spodbujamo pri tem, da zaposlijo dolgotrajno brezposelne pa še zadnja prosojnica, kjer imamo nekakšen pregled celotnega predloga. Kot sem že povedal, je to priporočilo sestavljeno iz treh sestavin, treh elementov. Prvič, individualna ocena, ki je po našem mnenju izjemno pomembna. Tega namreč ni za dolgotrajno brezposelne. Potem enotna točka za uh, stik z brezposelnimi. Namreč do sedaj morajo dolgotrajno brezposelni uh, kontaktirati različne organe. Sedaj pa bi imeli enega sogovornika, s katerim bi rešili težave z zaposlovanjem in socialne težave. Ter sporazum za integracijo v trg dela gre za nekakšno pogodbo, kjer bomo imeli obveznosti tako za brezposelno osebo, kot tudi za organe za zaposlovanje. Tako to bi bilo vse. Najlepša hvala in z veseljem bom odgovoril na vprašanje. Hvala za ta uvod. Najprej bom dala besedo gospe Moran Chantier. Euh, Najlepša hvala, da ste eh, prišli predstaviti to temo dolgotrajnih, presposenih. Eh, s to temo se v našem odboru za zaposlovanje in socialne zadeve ukvarjamo že dolgo časa. To je zelo pomembno vprašanje, ki ga poskušamo rešiti. Brez dvoma je ta sistem in analiza zelo zapletena, ampak sama bi vseeno dodala nekaj uh, komentarjev ker če sodelujemo, potem eh, bomo morali sodelovati tudi pri iskanju rešitev. Mislim, da nas čaka še kar precej dela. Najprej ste dejali, da je treba vsakega posameznika spremljati na tej poti do zaposlitve. Zame se zdi to vprašanje izjemno pomembno. Govorili ste tudi o jamstvu za mlade, ampak pri uh, dolgotrajnih brezposelnih imamo iste probleme kot pri tistih, ki nimajo ustreznih kvalifikacij za zaposlitev. To so ljudje, ki jih moramo spremljati, ki jim moramo pomagati individualno. Tako, ko ugotavljamo, zakaj niso zaposleni, ko tudi, ko eh, poskušamo sprejeti ustrezne ukrepe, zato da bi jim eh, našli delovno mesto. To je treba izpostaviti. in na to uh, eh, enotna kontaktna točka, ki se navezuje na to prvo vprašanje. Pomembno je, da so ljudje, ki so zaposleni v teh službah, zato ustrezno usposobljeni. Zadeve so namreč izjemno zapletene eh, in zato moramo imeti ustrezno usposobljeno osebje, ki eh, rešuje vprašanje teh brezposobnih. Nekateri ne poznajo več nekega rednega stika z delom, nimajo te kulture, izgubili so te možnosti. Zato potrebujemo profesionalce, eh, ustrezno usposobljene osebe v kontaktnih točkah. Pristopiti je treba profesionalno in podpirati vsakega posameznika. Tako pri diagnostiki v tej prvi fazi analize, kot tudi, ko poskušamo eh, prilagoditi metodo za posameznika. Imamo veliko ljudi, ki nimajo ustreznih znanj, nimajo ustreznih kvalifikacij, pa jim poskušamo najti delovno mesto. Naslednja točka, eh, ki sem jo želela izpostaviti, je torej ta enotna kontaktna točka. V nekaterih državah to že obstaja, ampak temeljno vprašanje je seveda, kje bo ta kontaktna točka. Verjetno v urbanih področjih, v mestih dolgotrajno brezposelni pa se vedno pogosteje pojavljajo tudi na podeželju. Če uh, mapirate, kartirate vse brezposelne, morate na to ugotoviti, koliko jih je v mesti, koliko jih je na podeželju. Prilagoditi moramo naš evropski odziv na to, kakšna je realnost. In pristop mora biti drugačen, glede na to, kje uh, te, ti ljudje živijo ko obravnavamo teme na področju zaposlovanja, bodi si v zvezi z mladimi, bodi si v zvezi z dolgotrajnimi eh, brezposeljnimi, moramo upoštevati tudi eh, težave, ki se porajajo eh, na podeželju in so specifične. Enotna kontaktna točka je nekaj odličnega. Če bomo imeli uh, ustrezno usposobljene ljudi v teh službah, uh, ustre, ustrezno um, učinkovite ljudi, bo to odlično, ampak na podeželju je to precej teže doseči. Tretja točka, ki sem želela izpostaviti in se mi zdi prav tako izjemno pomembna, je naslednja. Mislim, da moramo na nek način poskušati uh, povezati te sisteme. Govorili ste o uh, pogodbi, o integraciji na trg dela. To je dobro ampak na to se moramo ozredotočiti. Eh, delodajalci potrebujejo našo pomoč. Potrebujemo nekakšnega tutorja v podjetju. Osebo, ki bo pomagala eh, tem ljudem. Malo ali srednje veliko podjetje, eh, ki najpogosteje najema ljudi, ki predstavljajo največ zaposlenih, ima pri tem veliko težav delovna mesta torej nastajajo v MSP-jih, ampak uh, sistem tutorstva je lažje vzpostaviti v velikih podjetjih. Naša naloga je torej, da pomagamo malim in srednjim velikim podjetjem pri tutorstvu. In to so tri elementi, ki so izjemno pomembni, če želimo doseči cilje, ki smo si jih zastavili. Hvala. For... Hvala za ta vprašanja. Naj vas opozorim, da vsakdo ima dve minuti na voljo za to, da zastavlja vprašanja. Še dva govornika bosta sedaj dobila besedo, potem pa bo naš gost odgovoril. Javier Lopez, predstavnik socialistov in demokratov, ima sedaj besedo. Najlepša hvala. Hvala za to predstavitev strinjam se z vami, da res potrebujemo nove ukrepe za odpravljanje problema dolgotrajno brezposobnih. Ta podatek 12 milijonov, 3 odstotke našega prebivalstva v Evropski uniji so dolgotrajno brezposobne osebe. Strinjam se z nekaterimi ugotovitvami, ki ste jih vi opisali in predlagali, ampak mislim, da je marsikdaj potreben nov pogled, nov pristop k reševanju tega problema. Opisali ste težave pri registriranju teh eh, oseb, kakšne so njihove individualne potrebe, ki jih je treba ugotoviti in oceniti. In ta sporazum oziroma pogodba o vključevanju na trg dela. Ampak Treba je vedeti, da obstaja velika razlika med državami članicami, ko se spopadajo s tem problemom. Če bomo v posamezni državi članici poskušali te pristope uporabiti, se moramo vprašati, ali obstaja ustrezna fleksibilnost na ravni držav članic, zlasti glede na velike razlike v odstotku registriranih dolgotrajno brezposelnih. Potem viri, resursi so problem. Veliko sredstev že namenjamo eh, reševanju problema dolgotrajno brezposelnih iz Evropskega socialnega sklada. Ampak ali se vam zdi, da bodo ta sredstva, ki smo jih zaenkrat namenili tem osebam, zadostovala, glede na pereč problem, ki ga predstavlja. Sveda je moč še marsikaj dodati, ampak Tretje vprašanje, kje pa so ta delovna mesta, na katerih eh, bomo zaposlili dolgotrajno brezposelne? Kajti, ko enkrat podpišete ta sporazum, pa se izkaže, da delovnega mesta za takšno osebo ni, nismo ničesar naredili. Za tako osebo, za njiho, njegovo družino, mislim, da je to pomembno, zlasti pa usposabljanje. Se strinjate, gospod Saros, da najprej prisluhnemo vsem poslankam in poslancem, potem pa boste vi dobili eh, besedo. Ansander. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Tudi sama bi se rada predstavila predstavniku komisije, da se nam je pridružil na današnjem zasedanju. Pozdravljam predloge, ki jih je predstavil za boj proti dolgotrajni brezposelnosti. Imam eh, nekaj specifičnih vprašanj v zvezi s tem. Govorili ste o eh, različnih ukrepih spremljanja, spremljanja v podjetjih. To pomeni, da je treba ukrepe prilagoditi na potrebe podjetij. Na to moramo spremljati izvajanje teh eh, ukrepov. Pri tem se bi rada navezala na besede kolegice Mora Šartje. Moje vprašanje je, kateri so ti ukrepi, kakšni so, eh, ali imate v mislih kakšne specifične predloge. Drugo vprašanje, ki ga imam, pa je, eh, katera področja želite zajeti. Ali se boste osredotočili na tista področja, kjer je stopnja dolgotrajne brezposobnosti najviša oziroma ali eh, bodo ti ukrepi veljali za celotno Evropsko unijo. Hvala. Hvala. Sedaj pa Sean Simon, prosim. Hvala. Najlepša hvala za to predstavitev, ki je bila zelo zanimiva in je človeka skoraj da razsvetlila. Mislim, da če govorimo o regulativnem pristopu, se mi zdi, da je to zelo mehek pristop, ki ga skoraj da ne bomo opazili v praksi. To morda niti ni slabo, ampak vseeno, zanima me nekaj in upam, da mi boste kaj povedali o tem. V komisiji, ali ste ne glede na to, da je to v delovnem programu že vključeno, tam ste predložili priporočilo sveta, ampak ali ste v komisiji sploh ocenili dejstvo, da bomo s tem priporočilom sveta ustvarjali kako novo dodano vrednost. Ali ste razmišljali v komisiji, da morda ni sploh potreben noben predlog, ampak eh, da bi bilo treba pozvati države članice, da drugače delujejo, kar zadeva njihove trge dela, da postanejo bolj inovativne na tem področju, kar nekatere države članice so. No, ta recimo lahek, mehek pristop pri regulativnem okviru je morda zanimiv, ampak morda ste razmišljali v komisiji, da sploh ne bi pripravili svojega predloga. Hvala, gospa Jasljoviečka, podpredsednica. Najlepša hvala. Hvala za vse te zelo zanimive informacije. Moje vprašanje je naslednje. Dejali ste, da trenutni programi, ki jih imamo na voljo, niso dovolj učinkoviti to velja za ukrepe eh, javnih služb. Zanima me, če ste stopili v stik tudi z zasebnimi službami in institucijami. Kakšni so pozitivni in negativni vidiki eh, te razsečnosti? Zanima me, kako bo neka oseba, ki bo delala v tej enotni kontaktni točki, Eh, delale in koliko ljudi bomo potrebovali. Zanima me, če bodo ti ljudje dejansko poznali trg dela. Zanima me, če bodo poznali različne programe eh, usposabljanja, eh, ki bodo dani na voljo. Ali bodo lahko zaposleni v enotnih kontaktnih točkah dejansko pripravili brezposelnega na eh, vse različne možnosti na trgu dela. Gospa Tulmes, naslednja podpredsednica. Hvala. Tudi jaz se zahvaljujem našemu gostu Evropske komisije. Hvala za ta zelo pregleden način predstavitve problematike dolgotrajne brezposelnosti in pristopa pri reševanju lete. Če hočemo rešiti ta pereč problem, se moramo bolj osredotočiti na aktivni trg dela in vključovanje v tega brezposel, dolgotrajno brezposelnih oseb. Mislim, da je tukaj treba izhajati iz pravic in dožnosti. Vsi udeleženi imajo pravice, recimo do socialnih transferjev, nadomestil za brezposelnost in tako naprej, ampak eh, tudi drugi udeleženci na trgu dela, recimo eh, delodajalci, morajo biti pripravljeni sodelovati pri vsem tem, recimo organizaciji programov prekvalificiranja in tako naprej. Poleg tega imamo težave pri registraciji teh oseb. Na Danskem že imamo celo vrsto ukrepov na tem področju in jih tudi že izvajamo celo vrsto tistih, ki jih predstavlja sedaj komisija. Imamo pozitivne izkušnje, ampak težavo imamo pri tem, ko se sprašujemo, katere inštrumente kdaj uporabiti, kdaj usposabljanje, kdaj. Uh, Eh, praktično delo, kdaj recimo vajeništvo in podobno. Ali mislite oziroma veste, ki je tukaj najboljši pristop? Drugič, gre za vprašanje, koliko mladih je v tej kohorti dolgotrajno brezposelnih, kajti, če gre za mlajše osebe, je morda za njih treba pripraviti drugačne inštrumente, drugačne pristope kot za starejše. Jana Sitnanska je naslednja. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A chcem sa veľmi pekne poďakovať za túto... Hvala, gospa predsedajúca. Hvala za to pobudo tudi komisii. Slovaška je bila omenjena v tej predstavitvi kot ena od držav, ki ima že kar precej dolgo problem z dolgotrajnimi brezposelnostnimi. Eh, vaš pristop, ki ste ga obrali v komisiji, se mi zdi primeren. Gre za to, da moramo individualno pristopiti vsake osebi, to je bistvenega pomena. Kolegica Morošar Trije je tudi že povdarjala nekaj, kar se meni zdi pomembno. Svetovanje je tisto, ki je pomembno za dolgotrajno brezposelne osebe kajti te osebe so dosti krat negotove eh, in včasih svetovalci niso dovolj usposobljeni, ne vzamejo si dovolj dela za to, da bi se ukvarjali z vsako posamezno dolgotrajno brezposelno osebo in ji svetovali glede na njeno konkretno situacijo. Več ljudi, več svetovalcev potrebujemo in bolj usposobljeni morajo biti, bolj kompetentni. Enotna kontaktna točka je naslednja stvar res treba jo je na nek način oblikovati, ampak istočasno ne smemo pozabiti, da dolgotrajno brezposelni se dostikrat eh, soočajo z eksistenčnimi eh, življenjskimi problemi, nimajo ustreznih higijenskih pogojev, pogojev nastanitve in tako naprej. Zato bi morda morali jim zagotoviti tudi delavce na terenu, če smem reči tako, ki bodo spremljali te ljudi tam, kjer leti živijo, kjer delajo in jim pomagati pri vsakodnevnih problemih. Morda že obstajajo neke izkušnje na tem področju, eh, ki jih imajo nevladne organizacije, ki delajo na terenu, na licu mesta, ki so v stiku s temi eh, posamezniki in jim pomagajo. In še zadnje, vprašanje v zvezi s temi pogodbami ali sporazumi med eh, zavodi za zaposlovanje in dolgotrajno brezposelnimi osebami. Po vašem mnenju, v katerem trenutku je moč res narediti napredek, zagotoviti eh, takšni osebi, da bo dejansko zaposlena pod, po podpisu te pogodbe, tega sporazuma. Kajti nima smisla, da sedaj uvajamo te sporazume, dolgotrajno brezposelni pa ne dobijo vseh eh, predpogojev in vseh eh, vrst pomoči, da eh, se lahko zaposlijo, s tem nismo ničesar naredili. E, Laura Agea. Hvala, gospa predsedojoča. Hvala za to predstavitev priporočila o dolgotrajni brezposobnosti. Pri nas je gibanje pet zvezd, Cinque Strele, pravzaprav poskušalo ravno to, kar predlaga komisija narediti. Ampak na zelo veliko, uh, velik upor smo naleteli, ko smo poskušali takšne ideje spraviti v prakso. Zanima me, kaj komisija meni o tem, da je treba spodbuditi dolgotrajno brezposelne. Prvič, da se prijavijo na zavedu delo, za delo, da jih registriramo in eh, da jim zagotovimo podporo. Pri nas, recimo, takšne osebe nimajo nobenih možnosti nadomestila za brezposelnost. Dosti krat eh, tudi druge vrste podpore ne dobijo. Tega enostavno v Italiji nimamo. Ugotovili smo že, da v različnih državah članicah obstajajo različne situacije in sistemi, ampak kako bomo skrbeli za dolgotrajno brezposelne, če sploh nimamo zagotovljene nobene podpore za nje. 18 mesecev, pravite, bi bilo možno skrbeti za takšno osebo, ki je dolgotrajno brezposelna. Ampak kako bo Eh, komisija podprla te zaveze, ki naj bi jih eh, eh, sprejele države članice. Potem jamstva za mlade. Veliko finančne podpore je potrebne za to, da se posamezniki usposabljajo, zlasti mladi, ampak mm, pri nas mladi skoraj da nimajo nobene možnosti, nobene priložnosti. Kako boste torej spremljali, kaj se na terenu dogaja, kako boste ocenili, sprejete ukrepe in izkoriščene možnosti. Evropski socialni sklad naj bi bil v pomoč tem ljudem ali iz njega lahko eh, zagotovimo podporo, finančno podporo takšnim osebam. Upam, da boste lahko prisilili vse države članice za uvajanje takšne nadomestila, kajti če ti ljudje ne morejo delati, pa vseeno morajo jesti in imeti streho nad glavo. To so tiste bistvene stvari. Vaš predlog eh, je nekaj, kar bi želeli imeti v Italiji, tako bom končala, ampak mi nimamo enostavno še temeljnih pogojev za to. Euh, najlepša hvala priporočila sveta o dolgotrajni brezposelnosti niso uh, ravno modra oziroma uh, strinjamo se z vsemi temi točkami, ki ste jih izpostavili, imamo pa vprašanja. Eh, in strinjam se z gospo Moran Šartje, zavladal je nekakšen tsunami brezposobnosti, eh, ki ga ne moremo preprečiti. Na eni strani imamo to težavo, na drugi strani pa težavo kvalifikacij, kako zagotoviti ustrezne strukture, eh, ki bodo dobro delovale za to. sistem spremljanja bi moral biti sistem pomoči. Eh, v Franciji imamo zato socialne pomočnike. Rešitev vprašanja brezposelnosti je seveda ustvarjanje novih delovnih mest malim in srednje velikim podjetjem uh, moramo pomagati, da ustvarjajo nova delovna mesta, ker predstavljajo uh, eh, 90 odstotkov zaposlenih. Tako se lahko borimo proti dolgotrajni brezposobnosti. Še enkrat čestitam gospe Moran Šarte. Uh, za nas je prav tako pomembno razviti uh, sistem tutorstva, še posebej za delo starejših, tisti, ki so starejši od 50-ih, 55-ih let in se jih želijo uh, delodajalci znebiti. Njim lahko pomagamo, oni so lahko tutori in oni lahko na to pomagajo eh, mladim v MSP-jih in drugih podjetjih. Hvala. A če ponje primeninke? Hvala, gospa predsedajoča. Hvala tudi komisiji za pripravo tega predloga. Samo imam nekaj konkretnih vprašanj. Prvič na podlagi tega, kar ste vi predstavili, je moč zaključiti, da 23 odstotkov brez, dolgotrajno brezposelnih ni registriranih. Rekli ste, v nekaterih državah je ta odstotek 50 ali več. Kaj bi bilo treba narediti, da bomo resnično dosegli 100 odstotno registracijo dolgotrajno brezposelnih, jih naj na nek način prisilimo, da se prijavijo in morda veste, zakaj, kakšni so razlogi za to, da se ljudje ne eh, prijavijo na zavodu za delo. Morda delajo na črno. V mnogih državah članicah delo na črno cveti. Dolgotrajno brezposelni dosti krat izgubijo motivacijo, zato me zanima, kakšne ukrepe predlagate, zato da bi jih spodbudili da iščejo zakonito delo, ne pa da so odvisni od eh, socialnih transferjev, podpore in tako naprej. Tretje, vloga delodajalcev. Delodajalci ne bodo, ne vem kako, navdušeni nad spremom dolgotrajno brezposelnih eh, na delo. Tudi delodajalce je treba za to posebej spodbuditi. In zadnje vprašanje. Brez ustreznih sredstev ne bomo uspeli. Brez denarja ne bomo uspeli. Rekli ste, da lahko uporabimo sredstva iz Evropskega socialnega sklada v ta namen. Ampak zanima me, ali je komisija že pripravila neko, nek konkretni predlog, koliko sredstev iz Evropskega socialnega sklada bi namenili ponovni, vklju, ponovnem vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela. In v, med, pri pregledu sedemletnega finančnega programa bomo morda morali dodatna sredstva prevideti za to. Hvala. Paloma Lopes. Hvala, gospa predsedajoča. Hvala tudi predstavniku komisije za to, da je prišel danes k nam. Strenjamo se s tem, da je treba pripraviti posebne ukrepe za vključitev na trg dela tistih, ki so dolgotrajno brezposobni. Ustvarite treba delovna mesta, informacije, potem individualizirani programi usmerjanja in tako naprej. Ampak obstajajo države članice, kjer imajo zelo visoko stopnjo dolgotrajno brezposobnih in to so med drugim tudi najrevnejše države članice. Španija je ena od teh, kot je tudi trojka pred leti ugotovila. 53 odstotkov špancev je v tem trenutku brezposelnih in ta diagnostika, ki jo sedaj uporabljamo, kaže, da naše politike, politike, ki so nam jih usilili Evropska unija in mednarodne organizacije, kot naprimer OECD, niso dale nobenega rezultata. Treba je drugače začeti delati. Celo vrsto programov, zlasti namenjenih mladim, ne deluje v državah članicah. Španija je tak prement. 60 odstotkov mladih je pri nas, 60 odstotkov brezposelnih mladih v Španiji je vključenih v nekatere programe, ampak vsekakor je problem, da ne ustvarjamo ne delovna mesta, še manj pa kakovostna delovna mesta. Treba je oceniti, kakšen je učinek eh, programa jamstva za mlade. Več usposabljene treba zagotoviti v povezavi s delom v proizvodnji, ampak žal se to na našem trgu dela ne dogaja. Potrebujemo še nekaj. Vsi ti ukrepi so seveda vključeni v, sporazum, v, v kolektivne sporazume, kjer se določajo nadomestila, mm, pomoč in eh, višina plač leta 2014 smo poskušali cel sistem spremeniti, pa ni šlo. Uh, dale imam jav, da imam jav. Gospa Ždanoka je naslednja. Hvala. Gospa predsedujoča. No, večino vprašanj so že zastavili drugi, sama pa bi se navezala na regionalno razsežnost. Zanima me, ali komisija pripravlja posebne načrte za tiste regije v Evropski uniji, kjer je stopnja brezposobnosti najvišja. Zanima me tudi, kakšna naj bi bili, bila vloga pri vsem tem lokalnih organov, kako boste le te vključili v ustvarjanje delovnih mest in v spremljanje vključevanja dolgotrajno brezposobnih v trg dela. Pa še ena stvar. Delavci, ki so tik pred eh, upokojitvijo, zlasti brezposelni, starejši brezposelni, zanima me, ali za te predvidevamo v vaši, predvidevate v vaših načrtih eh, kakšne posebne kazalnike za nje. In ker imamo posebne programe sedaj za mlade brezposelne in za dolgotrajno brezposelne, kaj pa ti za starejše brezposelne? Ali imamo tudi za nje kakšne programe? Hvala, Romana Tomč. No, Ni je tukaj. Sorry, Jana Tom. <laughs> Se oproščam, malo na, napačno sem izgovorila ime. Very good overview. Uh, really shocked figures. Uh. Ja, na tom. Hvala za to poročilo. Podatki so resnično šokantni, ampak verjetno je to razprava, ki bo potekala še v prihodnosti. Mislim, da bomo tukaj potrebovali tudi neke vrste regionalni pristop za najbolj prizadete regije v nekaterih državah članicah so to uh, kmetijska območja, v drugih pa urbana. Jamstva za mlade nima takšne regionalne razsežnosti in mislim, da je to problem. In drugo, če govorimo o dolgotrajni brezposelnosti, reševanju tega problema, tega ne bomo rešili, če ne bomo ustvarjali delovnih mest. Te osebe, dolgotrajno brezposelne so tudi žrtve socialne izključenosti in ne, iz, ne morejo izkoristiti pravice do eh, oziroma svobode gibanja, niti v, znotraj same eh, lastne države. Pri nas v Talinu lokalni organi sedaj poskušajo si izmisliti neke vrste socialna delovna mesta. To niso ne vem kako eh, kakovostna delovna mesta, ampak na ta način poskušamo 50 odstotkov dolgotrajno brezposelnih vrniti na trg dela. Kaj mislite o teh pobudah? Naslednje, prosim. Gospa Jongerius, hvala, predsedojoča. Hvala tudi komisiji za to predstavitev. Tudi vaše prosojnice so bile zanimive. Imam nekaj vprašanj za vas. To se navezuje na tisto, kar je rekel Sean Simon. Vi ste se odločili za neke vrste mehko politiko, priporočila sveta, ki naj bi bilo del evropskega semestra. Ampak ali komisija malce preveč lagodno ne obravnava tega problema? Ali se vam zdi to primern pristop? Drugo vprašanje se nanaša na vsebino tretjega dela svežnja predloga. Po individualni oceni in enotni kontaktni točki naj bi konkretni osebi ponudili sklenitev sporazuma oziroma pogodbe. Ali ste razmišljali o tem, da potem, ko je nekdo podpisal takšno pogodbo, tudi dejansko dobi zaposlitev? Potem govorili ste o mladih brezposelnih, o jamstvu za mlade, ampak za ta program so se pravila za uporabo sredstev iz Evropskega socialnega sklada nekoliko spremenila, zato da bi mladim pomagali. Ali boste to naredili tudi tukaj? Hvala. Zadnja je gospa Harkin. Hvala, gospa predsedajoča. Veliko drugih je že govorilo o tem, kar um, sem želela jaz omeniti. Ta sporazum, pogodba je zanimiva. Tri komentarje imam, pa tudi nekaj vprašanj. Sean Simon vas je že vprašal. Ali ste ugotovili, kakšna bo dodana vrednost tega predloga? Kolegice in kolegi so povedali, kaj se dogaja, recimo v Italiji, potem na Danskem glede na to, da imamo zelo različne okoliščine v državah članicah in situacijo, ali ste razmislili, kakšna bo dodana vrednost na ravni EU tega predloga? Drugič, ogledala sem si ta predlog, bolj konkretno zaveze, kot je tu napisano, ki jih pričakujemo od zavodov za delo na eni strani in oseb, ki so dolgotrajno brezposelne. Za te slednje piše aktivno iskanje dela, potem eh, sprejem ponujenega delovnega mesta in tako naprej. Sprašujem se, kdo pa bo odločal o tem, ali je takšno delovno mesto primerno. Potem zaveze, dožnosti eh, izvajalca storitev tukaj pa uporabljate drugačne izraze. Takšna podpora bi lahko pomenila pomoč pri iskanju delovnega mesta in informiranje in tako naprej. Torej, če berem te uh, zaveze, tukaj obstaja neravno teže med tistim, kar zahtevamo od dolgotrajno brezposelne osebe in zavodov za zaposlovanje. In končno, tukaj ne gre za ustvarjanje delovnih mest, to razumem pri tem predlogu ampak vendarle obstajata tukaj dve plati iste medalje. In težko je govoriti o eni plati, ne da bi omenili drugo. Vseeno hvala. Sorry, Mann, I, uh... Se oproščam, gospod Mann, pozabila sem vas. Običajno se mi to ne dogaja. Zadnji bo torej spregovoril gospod Mann. Hvala, gospa predsedujoča. Vesel sem, da se večina ne strinja s tistimi, ki so rekli, da morda bi bilo bolje opustiti sploh ta predlog. Kajti uh, mislim, da želimo se učiti, neke vrste učilnica smo vsi uh, na tem področju. Vemo, da obstajajo določene države, ki imajo večje težave, potem vzpostavimo različne programe, jamstva za mlade, Evropski socialni sklad, to je ta evropska dodana vrednost. No, vaš pristop se mi zdi, da je pravilen. Seveda, mi se lahko učimo eden od drugega, kar zadeva države članice imamo javne zavode za zaposlovanje, imamo tudi zasebne posrednike oziroma agencije za zaposlovanje in tako naprej. In mislim, da moramo vse to upoštevati, tako kot pri jamstvu za mlade, tam je bilo težko prepričati države članice, pa je vendarle komisija ustrajala. Ali morda tukaj ne bi šli še korak naprej? imamo dobre primere, dobre prakse, ko vključujemo dolgotrajno brezposelne, kljub njihovim problemom, kljub temu, da ni programov usposabljanja za nje, kljub temu, da nekateri delodajalci ne sodelujejo. Te eh, primere bi, mislim, da morali izpostaviti ljudje morajo imeti danes modele, morajo imeti navodila za ukrepanje in mislim, da je to nekaj, kar bi bilo koristno, če uporabimo predvsem dobre prakse. Strinjam se z Elizabet, bolj profesionalni moramo biti tukaj, bolj strokovne ljudi moramo zaposliti, ampak šele takrat, ko bomo resnično imeli točke, urade, ki se bodo resno ukvarjali z dolgotrajno brezposobni. Nekateri so pravilno ugotovili, da brez osebne spremljave eh, in osebnega svetovanja ne bomo uspeli. Zelo veliko vprašanje in upam, da se je komisija kaj pozitivnega naučila iz njih. Najlepša hvala za vaše prispevke. Sedaj pa lahko gospod Serves vi odgovorite na vsa vprašanja eh, in nam date nekaj upanja. Nekateri prispevki so namreč precej pozitivni, drugi pa malce bolj depresivni. Hvala. No, ne vem, če lahko odgovorim na vse vprašanje, ampak eh, dobro, da niste pozabili na gospoda Mana, ker je on odgovoril na eno izmed najbolj zahtevnih vprašanj. Priporočila eh, sveta, glede na to, kakšne so različne situacije v državah č, eh, članicah, torej eh, ne morejo vedno upoštevati tega, eh, eh, te raznolikosti. In eh, na začetku smo razmišljali o pravni podlagi eh, 153. Eh, členu, ampak ugotovili smo, da so nacionalni okviri in razmere v državah članicah tako različni, da ni, smiselno, eh, ni bilo smiselno uporabiti tega eh, člena. Želimo uporabiti metodo jamstva, ki se je izkazala za dobro, imamo priporočila sveta, parametre, ki so določeni, na to pa določimo oziroma prilagodimo Eh, program za vsako posamezno državo članico. Za nas bo semester tisti pravi instrument, ki ga bomo uporabljali. Eh, semester ima eh, velik vzvod. In tako kot pri jamstvu za mlade bomo pri vsaki posamezni državi članici na to spremljali izvajanje. Uporabili bomo instrument poročanja o tej državi, zato da pritisnemo na njih. Bomo videli, če bo to delovalo. Na začetku smo imeli pri evropskem semestru težave, ampak na koncu se je izkazalo, da zadeve delujejo delujejo. Težko odgovorim na vsa vprašanja, poskušal pa bom eh, vseeno odgovoriti na nekatera. Vaša vprašanja so eh, pravilna, gospa Morašati. Eh, strinjam se z njimi. Prednost tega pristopa, ki ga obiramo, pa je, da je zelo prilagodljiv. In to je naš načet. Nekatera vprašanja, ki ste jih zastavili, so pravilna moramo pa seveda najti pragmatične rešitve za njih. Naprimer, delovna mesta in delodajalci. Kar se tiče delodajalcev, je naša prva naloga, da vzpostavimo partnerstva z njimi, tako z delodajalci samimi, kot tudi eh, z organizacijami delodajalcev, tako da bodo neposredno vključeni v eh, proces integracije v eh, delovno mesto. Drugič, ugotoviti želimo, kako bi lahko prilagodili uh, odprta delovna mesta, tako da bodo delovna mesta odražala uh, potrebe in kapacitete tistih, ki so uh, dolgotrajno brezposelni. Na to pa bomo poskušali najti finančne pobude, zato da bi delodajalcem pomagali, da zaposlijo te brezposelne. Naj odgovorim še na eno od specifičnih vprašanj. Odkot bomo dobili ta delovna mesta? razumem vaše prošnje po eh, delovnih mestih v eh, socialnih podjetjih, ampak glavni cilj je, da bi to morala biti normalna delovna mesta na trgu dela, na zasebnem trgu dela. To so eh, vzdržna trajnostna mesta, trajnostna delovna mesta. In v primarnem trgu dela moramo to zagotoviti. Vem, da to predstavlja določene uh, Eh, izzive in eh, v določenih primerjih bo potreben prehod na takšno delovno mesto, neko tranzicijsko eh, obdobje. Sedaj pa v francoščini. Narava kontaktnih točk. Razumem, da potrebujemo profesionalne zaposlene v teh kontaktnih točkah. Na tem moramo delati. Odkrito rečeno, v številnih državah članicah eh, se javna uprava sooča z velikimi težavami, eh, kot so naprimer pomankanje zaposlenih, informacij, eh, premalo učinkovitosti in tako naprej. Če želimo, da bodo ti ukrepi učinkoviti, potem morajo brezposelnim svetovati ustrezno usposobljeni ljudi, tako kar se tiče zaposlovanja, kot tudi kar se tiče eh, bolj socialnih vidikov. Pristop je na eni strani socialne narave, na drugi strani pa zaposlovalne narave. Kaj to pomeni? To pomeni, da so ljudje, ki so brezposelni, brezposelni že dolgo časa. Videli ste vredno statistiko. Statistika kaže, da je polovica eh, teh brezposelnih brez dela že več kot dve leti. Zgodi se, da lahko imamo celotno generacijo, ki nima dostopa do trga dela. In to je treba izpostaviti. Dolgotrajno brezposelni so tudi dolgotrajno revni. Če pomagamo eh, dolgotrajno brezposelnim, pomagamo tudi dolgotrajno revni, pomagamo njihovim družinam, če jih vključimo Eh, na trg dela, pomagamo tudi njihovim družinam, eh, otrokom, tistim, ki se soočajo eh, z dolgotrajno revščino. Zato menimo, da je ta ukrep motiviran tudi s takšnim razmislekom. Pomagati moramo ljudem, ki že dolgo niso na trgu dela, jih ponovno vključiti v ta trg dela in jim tako pomagati, pomagati tudi njihovim družinam. Ne gre zgolj za zaposlovanje, gre tudi za socialna vprašanja, naprimer zdravje, eh, dolgovi, kar smo slišali, vprašanje mobilnosti. V naših analizah smo lahko videli eh, primere ljudi, ki eh, bi lahko dobili delovno mesto 200 km stran, ampak najti morajo stanovanje, eh, na to se morajo preseliti, na to morajo svoje otroke upisati v nove šole. Gre torej za eh, vrsto socialnih vprašanj, ki jih moramo razrešiti. Po našem mnenju je najboljši način, da to naredimo, če damo tej osebi enega samega eh, posrednika, ustrezno usposobljeno osebo, ki brezposelni osebi pomaga ali bomo s temi ukrepi pokrili celotno področje Evropske unije. Da, takšni so naši cilji. Razumem tudi komentar v zvezi s podeželjem. Naštel sem nekaj eh, držav, kjer je stopnja eh, dolgotrajno brezposelnih nizka. Ponavadi eh, se to dogaja na, brezpo, na podeželju tako da je veliko odvisno tudi od eh, občin in od regij. Občine imajo izjemno pomembno ulogo eh, in odigrajo lahko to ulogo eh, enotne kontaktne točke. Na to vprašanje mladi, ki so včasih tudi dolgotrajno brezposelni. Ne smemo podvajati dela, ki je bilo upravljeno področju javstva za mlade. Tisti, ki so uh, že vključeni v sistem jamstva za mlade, ne bodo vključeni v eh, ta priporočila. Mislim, da sem eh, odgovoril na nekatera vprašanja, ki ste jih zastavili, ne na vsa. Vam pa lahko ponudim eh, svojo novično prisotnost. Ponovno se vam lahko pridružim v odboru. Mislim, da bi bilo zanimivo ponovno izmenjati mnenja, potem, ko bomo dobili nekaj več izkušenj. Hvala. Yes. Najlepša hvala, hvala, da ste tako učinkovito eh, odgovarjali na vsa ta vprašanja. Brez dvoma vas bomo ponovno povabili v našo sredo, zato ker zato obstaja jasna potreba. O teh zelo pomembnih vprašanjih moramo skupaj razpravljati. Še enkrat hvala. Uh, To pomeni, da se lahko sedaj lotimo devete točke na dnevnem redu. Njen naslov je Aktu za enotni digitalni trg naproti. Tokrat bomo prvič eh, obravnavali osnutek mnenja za to poročilo. Besedo bom kar predala poročevalki Juti Steinruck. Najlepša hvala, predsedujoča. Ja digitalna doba se je že predolgo časa začela. In sprejem digitalne tehnologije ne moremo ustaviti. Ampak te spremembe ne smejo biti samo tehnične, temveč tudi socialne in vključevati eh, določene zaposlitvene politike. Na sestanku koordinatorjev so se strinjali vsi, da je ta tema zelo pomembna in da mora imeti EMPL na tem področju ekskluzivno pristojnost, tudi v prihodnosti. Digitalizacija prinaša veliko priložnosti, priložnosti za Evropo in za druge in to ni nujno samo grožnja za nas. Seveda pa seboj prinaša tudi velike spremembe, predvsem na področju trga dela. Vpliva na to, kdo dela, kako delamo, kako bodo delale generacije v prihodnosti in tako naprej. Prav zato jo moramo upoštevati pri socialnih in zaposlovalnih aspektih. Gre za zelo tehnično vprašanje, ki pogosto ne upošteva dovolj vprašanj zaposlovanja, tega, kako bo v prihodnosti oblikovana politika povezana z enotnim digitalnim trgom. Kaj potrebujemo? Potrebujemo analize glede pričakovanih stopenj zaposlovanja, ki bodo kvalitativne in kvantitativne in to v vseh sektorjih. Ne govorim samo o industriji, namreč eh, pogosto slišim, da tudi na področju oskrbe in eh, podobnih sektorjev že prihaja do sprememb zaradi digitalizacije. Poleg tega bomo videli tudi ustvarjanje novih delovnih mest, tako imenovanih crowd workerjev. Tukaj smo videli že tudi deljeno gospodarstvo, gospodarstvo, kjer eh, se izmenjujejo stvari in tako naprej. Vse to prinaša digitalizacija. Na področju konkurenčnosti imamo sedaj globalno konkurenčnost, tako glede delovnih mest, kot tudi glede plač. Uh, Z evropskimi inženirji kar naenkrat eh, konkurirajo tudi indijski, kitajski in tisti z vsega sveta. Prav zato moramo biti pozorni na to, da nekako ponudimo rešitev za to tekmo konkurenčnosti. In naša zmaga je možna samo, če imamo najboljše veščine, najboljše kvalifikacije. Pomembno je torej, da dobro sodelujemo na tem področju. Evropska komisija je vzpostavila koalicijo za digitalna delovna mesta. Tam se predvsem srečujejo podjetja, pomembno pa je, da tja vključimo tudi socialni dialog in to na evropski ravni, tako da bodo strokovnjaki iz posameznih sektorjev obravnavali to vprašanje. Naslednja tema je vseživljensko učenje, namreč Digitalne veščine, ki se jih naučimo danes, so, morda, so morda jutri že zastarane. Prav zato potrebujemo redna izobraževanja na področju digitalnih veščin. Digitalizacija, kot smo jo doživljali do sedaj, pogosto vodi tudi v prekarizacijo delovnih razmerij. Inženirji, ki delajo v silikonski dolini, pogosto povedo, da delajo za ogromna podjetja z milijardnimi zaslužki, naprimer Amazon, Apple in Facebook in tako naprej, vseeno pa delujejo v nekakšnih eh, delovnih razmerjih kot samozaposleni, kot zunani izvajalci in prav zato delajo v prekernih delovnih razmerjih. Torej, kako zagotoviti socialno varnost teh zaposlenih, kako urediti delovno mesto, eh, ure, delovni čas, torej v tako globaliziranem svetu. Kako je možno, ko ljudje iz različnih delov sveta sodelujejo, kako torej uskladiti njihov delovni čas? O vsem tem moramo ponovno razmisliti in ugotoviti, kako lahko zagotovimo zaščito za ta nova delovna mesta, kako lahko naprimer se samo zaposleni združijo in skupaj zagovarjajo svoje pravice. V ZDA že imajo nekaj primerov za to in to moramo preučiti. Če si ogledamo industrijski sektor, vidimo, da prihaja do sodelovanja med ljudmi in roboti in tukaj je pomembno, da zagotovimo tako varstvo podatkov, kot tudi varstvo zdravja in eh, zagotoviti varne pogoje dela. preučiti moramo sisteme varstva pri delu, ki morajo biti razširjeni tudi na samozaposlene. Če bo razvoj potekal v tej smeri, moramo ponovno razmisliti o tem, kako so naši sistemi socialne varnosti oblikovani in kako jih lahko spremenimo. Žal sem imela omejeno, omejen prostor v tem mnenju in prepričana sem, da bom prijela mnogo prošen za predloge sprememb. Poskušala sem izpostaviti glavne točke in veselim se izmenjave mnen z kolegi in kolegicami, predvsem z pročevalci v senci, za katere vem, da zelo intenzivno delajo na tem vprašanju. Vem, da so se posvetovali z strokovnjaki in eh, globoko razmislili o tem mnenji. Pripričana sem, da bo to tema, ki nas bo zaposlovala še naslednje desetletja. Najlepša hvala. Da, brez dvoma se bomo o tem na dolgo in počes pogovarjali tudi v našem odboru. Najprej v imenu ELS, poročevalec v senci, nimate veliko časa, ker imamo precej eh, različnih govornikov, izvolite. Zdaj, dan, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Hvala za besedo. Poskušal bom čim krajše povedati svoje mnenje, vseeno pa bi rad omenil ključne zadeve. Kolegica Steinruck je omenila pomembne točke v tem mnenju in na tem področju in eh, mislim, da se strinjama v veliko različnih točkah, glede na to, kar ste napisali v mnenju in glede na to, kar ste danes povedali. Mislim, da bomo na tak način tudi brez težav pripravili dobro končno mnenje. Namreč med ELS in med vašo skupino SND ni veliko razhajanj. Po našem mnenju je to pomembna tema in dobro je, da se naš odbor izrazi glede tega. Kar se tiče enotnega digitalnega trga, mislim, da komisija ni dovolj upoštevala aspektov zaposlovanja in socialne politike. Dobro je, da smo to temo razširili in da. Eh, ponovno govorimo o, naprimer, socialni varnosti sektorjev, ki so nova področja, naprimer, dostavljanje paketov, spletna, spletne platforme, platforme in tako naprej. Upam, da ne bomo ponavljali napak, ki smo jih eh, videli v preteklosti tudi pri enotnem digitalnem trgu. V tem mnenju je precej dobrih delov, dobrih elementov, ampak vseeno bi rad dodal še neke zadeve kot eh, predstavnik ELS in kot poročevalec v senci za našo skupino. Prvič, eh, tukaj ta digitalizacija predstavlja več priložnosti kot tveganj. Digitalizacija je dodana vrednost za našo družbo in za trg dela. Kar se tiče kraja in časa dela, torej delovnega časa, tukaj vidimo večjo fleksibilnost, ki se bolj prilagaja delavcu. Prav zato pa potrebujemo tudi določene ureditve na tem področju, da se to ne bi izkoriščalo. Zaradi tega potrebujemo sodelovanje z socialnimi partnerji. Kolegica je že govorila o tem, da se bo izboljšalo sodelovanje med ljudmi in stroji. Na ta način lahko vključimo ljudi, ki uh, nimajo dovolj veščin, lahko vključimo starejše zaposlene in uh, morda tiste z določenimi invalidnostmi. Tukaj govorimo o dualnem izobraževanju, ki bi lahko izboljšalo izboljšanje veščin v teh sektorjih. Mislim, da bomo videli konec tako imenovane kredne dobe, ko so učitelji za kredo pisali po tablah. Naše izobraževanje se bo spremenilo in v, cej, v celotni Evropi moramo zagotoviti boljše usposabljanje za naše učitelje. V veliko državah članicah še ni prišlo do dovoljšne reforme šolskega sistema, da bi zagotovili to, da naši učitelji uh, imajo dovolj digitalnih veščin, da jih lahko prenašajo na učence. Potrebujemo več izobraževanja pri uh, naravoslovnih znanostih, matematika, informatika, računalništvo in tako naprej. Kar se tiče varstva podatkov, oh, ali je mojega časa že konec, no potem pa bom pohitev, še pol minutke, prosim. Torej, dve ali tri zamisli imam na tem področju. Uh, sredstva iz okvira jamstva za mlade bi morali morda tukaj vključiti, zato da lahko učimo digitalne veščine mlade iz eh, težkih socialnih okolij. Enako bi lahko uporabili še sredstva iz Evropskega socialnega sklada, tudi zato, da naprimer delodajalce uspodbudimo k naložbam pri digitalizaciji. Predložil bom več predlogov sprememb k temu mnenju in eh, kljub temu, da je to, kar je kolegica Štajnruk povedala v celoti korektno in pravilno, imam vseeno nekaj težav za točko 6. Tam bom verjetno pripravil predlog spremembe, vse ostalo pa je nasplošno gledano dobro. Hvala. Najlepša hvala v imenu EKR, gospa. Tibesius. Da. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ja, to mnenje gospe Steinruck je zelo negativno glede novih tehnologij, saj drugega ni bilo pričakovati. Gospa Steinruck pravi, da je ta sprememba nekaj, česar ne moremo ustaviti. To pa nekako vključuje tudi dejstvo, da bi to rada ustavila, očitno. Poročevalka ima očitno nekaj skrbi in strahov glede digitalizacije, ampak vsi naši državljani uporabljajo prednosti digitalizacije, Facebook, eh, pametne telefone, Amazon in tako naprej. Digitalna revolucija se je začela pri nas v Evropi. Ampak trenutna revolucija nas je prehitela dejansko nimamo enotne evropske IT industrije. Poleg tega pa je to z, povezano z našo gospodarsko politiko. Če želimo uspodbuditi digitalne spremembe, moramo sami začeti. V Evropi moramo zagotoviti razvoj določenih digitalnih izdelkov in storitev evropska IT industrija mora biti vodilna in ne sme samo capljati za razvojem v drugih državah. Prav zato moramo omogočiti več manevrskega prostora temu sektorju in ne zagotavljati preprek, kot so eh, administrativna bremena in tako naprej. Zagotoviti moramo večjo enotnost digitalnega trga, v evropskem notranjem trgu pa vzpodbujati konkurenčnost, tako da bomo uspodbujali razvoj dobrih IT podjetij. Poleg tega moramo omogočiti komercializacijo naložb v ta sektor. Mnenje poročevalke ni dovolj eh, pripravljeno glede vizije za prihodnost in zato bomo pripravili predloge sprememb na tem področju. Eh, to... Najlepša hvala. Naslednja je Ula Trnes podpredsednica iz skupine Ale. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki za pripravljeno mnenje. V tem mnenju najdemo marsikaj zelo dobrega. Dobro je, da izpostavljate, da mora biti eh, zaposlovalna in socialna politika prilagojena digitalizaciji. Pomembno je tudi, da izpostavljate izobraževanje in usposabljanje in pomembno je tudi, da želite vključiti sodelovanje s socialnimi partnerji, eh, ko gre za digitalni enotni trg. Pogrešam pa druge elemente. Zdi se mi pomembno, da se v odbor za zaposlovanje osredotočimo na potencial za nastajanje novih delovnih mest v digitalnem enotnem trgu. Mislim, da je priložnosti več kot grožen komisija pravi, da digitalni enotni trg predstavlja potencial za 100 tisoč novih delovnih mest v Evropi. Ampak ta delovna mesta bodo nastala zgolj, če razumemo, kako eh, izkoristiti ta potencial. In škoda, da se eh, to mnenje ne osredotoča več na to. Drugič, osredotočiti se moramo tudi na digitalne eh, sposobnosti in znanja. Poročevalka se tega sicer dotika, ampak o tem je treba povedati več. Sposobnosti in znanja so ključnega pomena, če želimo izkoristiti ta digitalni potencial. Ne na zadnje moramo bolje razumeti tudi eh, vključevanje digitalnih priložnosti v evropska delovna mesta. Eh, ta delovna mesta lahko izboljšajo produktivnost in prinesejo neko dodano vrednost veselimo se že sodelovanja in eh, to so elementi, ki jih bomo poskušali vključiti v poročilo. Še enkrat hvala poročevalki za upravljeno delo. Sedaj pa Paloma eh, Lopes Premeho v imenu skupine GUE. Najlepša hvala eh, za besedo in hvala poročevalki za upravljeno delo. Strinjamo se z več elementi, ki jih najdemo v tem osnutku, naprimer sodelovanje s socialnimi eh, partnerji in tako naprej. Poročevalki pa bi radi sporočili naslednje. Eh, katere so naše prednostne naloge? Če želimo izboljšati produktivnost v povezavi z digitalizacijo, potem si moramo zavedati, da bo to vplivalo tudi na boljše eh, življenjske pogoje za delavce. In to so stvari, na katere se moramo osredotočiti, kako izboljšati delovne pogoje in življanske pogoje. Eh, zagotoviti moramo više plače in eh, zmanjšati strukturno brezposelnost. Ne smemo dovoliti, da prihaja do izkoriščanja trgodela. Kar se tiče digitalne agende, se nam zdi, da bi morali s pomočjo digitalizacije ustvariti nova delovna mesta, ne pa eh, zagotoviti več izkoriščanja. Imamo naprimer koncentracije v nekaterih platformah, naprimer Google. na to nekateri delavci v e-trgovini in e-pošnih storitvah, eh, ti so pogosto izkoriščeni, naprimer videli smo primere v Amazonu in v poštnem sektorju. Na to je treba upoštevati tudi primere eh, služb oziroma storitev, kakršna je Uber. Podobno se dogaja naprimer v cateringu, ker ni pravega sistema. Eh, upam, da bomo lahko dosegli dogovor eh, v zvezi s tem. Najlepša hvala, gospa Ždanoko je imeno zelenih. Uh, Najlepša hvala. Govorim v imenu eh, poročevalke v senci Monike, ki je danes eh, ni tukaj. Radi bi se najprej zahvalili eh, gospe Štajnrug za upravljeno delo. Pozdravljamo eh, vaš pristop in eh, se strinjamo z načeli, ki ste jih izpostavili. Besedilo osnutka je dobra podlaga za nadaljne razprave. Zeleni menimo, da v predlogu komisije ni dovolj socialne razsežnosti. V mnenju je treba kritično pristopiti do te pomankljivosti. Digitalna agenda mora postati tudi socialna agenda. Zato bomo pripravili več predlogov sprememb. V to besedilo moramo vključiti naslednje zamisli oziroma ideje. Digitalizacija eh, ne sme privesti do prekernih delovnih mest. Ne sme posegati v pravice delavcev. Najti moramo nove načine uh, varstva delavcev, uh, glede na to, kakšne so spremembe, uh, do katerih prihaja zaradi digitalizacije. To je vse. Hvala. Hvala, gospe Begin ni. Laura uh, Adžeja jo predstavlja. Izvolite. Presidente, la kolega. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tako je, kolegica je na obisku delegacije, tako da govorim v njenem imenu. Zahvalila bi se rada gospe Štajnruk za opravljeno delo. Seveda smo s poročevalko še naprej pripravljeni sodelovati mislim, da smo pred eh, velikim izzivom za Evropsko unijo v prihodnosti. Jasno je, da digitalne tehnologije olešujejo naš vsakdan. Nastajajo pa situacije, ki jih eh, pred nekaj leti nismo poznali. Obstajajo določene omejitve, naprimer eh, spletne storitve, Eh, telefonija in tako naprej. Eh, roaming in tako uh, dalje. Vse te izzive moramo rešiti in premostiti te ovire, če želimo dejansko razviti digitalni enotni trg. Potrebujemo digitalne tehnologije, to je res, po drugi strani pa moramo s pomočjo teh tehnologij ustvariti dejansko blaginje v naši družbi in naših podjetjih. opredeliti moramo določene specifične kompetence. Le 59 odstotkov ljudi je digitalno pismenih. In to ni visoka številka. Poskrbeti moramo za večjo digitalno pismenost tako da bomo lahko izboljšali znanje uporabnikov, pa tudi MSP-jev, ki so v nevarnosti, ker jih lahko preprosto prevzamejo velika podjetja. Ta so konkurenčneša. Na to imamo tukaj še vprašanje DDV-a, na primer. imamo naprimer eh, države, kjer eh, je čezmejna pošiljka petkrat dražja kot pa pošiljka znotraj te države. Upoštevati moramo tudi zaposlovanje v bošnjem sektorju, eh, to je res. Je pa res tudi, da moramo začeti uporabljati digitalne tehnologije. Drugače se lahko zgodi, da bodo ljudje odpuščeni. Boriti se moramo proti brezposelnosti in eh, se soočiti s temi modernimi sodobnimi izzivi. Še enkrat hvala gospe Steinruck, tudi mi bomo pripravili predloge sprememb. Najlepša hvala. Gospod Mahta v imenu skupine ENF? Ne? Prav. Potem pa ostali na seznamu. Najprej gospa Morašarti. Največ dve minuti imate. Hvala, gospa predsedujoča. Kratka bom. Želela sem se zahvaliti Juti Štajnrug. V tem odmoru za zaposlovanje moramo pozitivno pristopiti k obravnavi teh tem. Vprašanje novih tehnologij se vedno eh, obravnava bodi si ekonomsko gledano, bodi si tehnološko gledano. Je pa to področje, ki predstavlja pomembno gonilo za zaposlovanje. Tukaj lahko nastane veliko novih delovnih mest. Gospod Šulce je eh, povedal marsikaj modrega o imenu LS, tako da sama ne bom eh, dolgo govorila. Rada pa bi vseeno povedala nekaj stvari o pristopu. Pristop mora biti pozitiven. Zaposlovalna politika mora podpreti ta prehod na digitalne tehnologije. Mislim, da moramo tukaj resnično biti pozitivni. Gospa Steinrock pravite, da eh, morajo digitalne tehnologije spremljati tudi socialne in zaposlovalne politike. Ampak ne smemo pozabiti niti uh, eh, teritorijalnih politik. Govorili smo o uh, dolgotrajno brezposelnih danes, malce prej v Evropski uniji imamo tako imenovana bela področja, kjer ni dostopa do digitalnih tehnologij in eh, široko poslovnih povezoval. Podjetja so tam brez prihodnosti in eh, zaposlovalni sektor je brez prihodnosti. Če želimo obrati nekakšen celovit pristop k zaposlovanju, moramo eh, v besedilo vključiti tudi besedo teritorijalen in vključiti ta področja, ki se soočajo s težavami. Razvijati, razvijati moramo kompetence, Eh, kar se tiče uporabe digitalnih tehnologij in razvijati tudi nove storitve. Ne gre zgolj za eh, pedagoške osebine, gre za eh, nenehno informiranje, obveščanje in usposabljanje. Govoriti je treba tudi o novih sistemih dela in delovnega časa. Nove tehnologije so zelo pomembne za uh, uravnoteženje poklicnega in družinskega življenja. Te tehnologije moramo uporabiti na ta način, da pomagamo uravnotežiti ti dve plati življenja. Najlepša hvala. Za dve minute, gospa Jongerius. Mislim, da ne potrebujem, ne potrebujem dveh minut. Veseli me, da odbor za zaposlovanje obravnava to temo. Dokumenti komisije o digitalnem enotnem trgu so eh, kratkovidni, ne osredotočajo se dovolj na socialne posledice digitalnega enotnega trga. Druga stvar, ki je zelo pomembna, pa je dejstvo, da ko govorimo o zaposlovalnih eh, posledicah oziroma učinkih in pa o socialnih učinkih eh, digitalne dobe, ljudje pogosto pomislijo na Amazon, na Google in na takšna velika podjetja. Mislim, da nismo videli še ničesar. Marsikaj bo, se bo spremenilo. Delovna mesta se, bo se bodo spremenila, naprimer za tiste najboljše inženirje. Eh, delo na univerzah bo prekerno, tudi to se spreminja. Nastajajo pa druge spremembe spreminja se organizacija našega zdravstva, eh, poštnih storitev in eh, proizvodnje. Rada bi torej dejala, da potrebujemo to poročilo. To je res. Pomembno pa je tudi, da sprememo dejstvo, da je to zgolj prvi korak na dolgi poti. Dober prvi korak. Hvala, gospod Gerike najlepša hvala predsedujoča in gospa steinbrück mislim da je to poročilo zelo zelo aktualno ne bom se spuščal vse podrobnosti ampak eh, ja delovna razmerja se hitro spreminjajo govorimo o delu 4.0 tukaj imamo delo preko interneta eh, crowdworking in tako naprej vse to je veliko bolj priljubljeno vsak dan ta, te spremembe pa imajo tako tveganja kot tudi priložnosti. In eh, odločiti se moramo, kakšne okvirne pogoje želimo predstaviti za to delo. Mi kot politiki seveda konstruktivno gledamo na to in poskušamo razmišljati vnaprej, kako pripraviti politike za takšno vrsto zaposlovanja. Nekateri pa vidijo tukaj veliko tveganje, veliko grožnjo to delo 4.0 v novi digitalni dobi ni samo tveganje, ni samo težava. Lahko ustvarimo delovno okolje, ki bo bolj družinam prijazno in to priložnost bi morali, iz, bi morali izkoristiti. To, ta tema za me ni nova, namreč sem član Združenja krčanskih demokratov, ki želijo soustvarjati delovne pogoje in že dolgo časa razpravljamo o tem, kako pripraviti pogoje, ki bodo bolj prijazni za ljudi. Govorimo o novi delovni kulturi. V tem mnenju bi rad izpostavil priložnost za novo delovno kulturo, novo družinsko kulturo v Evropi v bistvu. Mislim, da moramo tukaj pritisniti na plin in ne na zavore. Hvala. Najlepša hvala, gospod Šuster. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, gospod predsednica. Ja, tudi jaz eh, pozdravljam to mnenje, gospe Steinruck. Namreč mislim, da se nanaša na vsa pomembna vprašanja. Rad pa bi povdaril še dve zadevi, ki sta zame zelo pomembni. Gospa Steinruck je že povedala, da je pomembno vključenje socialnih partnerjev. Tukaj moramo zahtevati, da se ustvari nekakšen forum za digitalno agendo, kjer bodo vključeni predstavniki socialnih partnerjev, pa tudi predstavniki komisije in parlamenta. Tukaj ni dovolj, da samo razpravljamo o posledicah, moramo tudi začeti z razpravo o zakonodaji, ki bo potrebna na tem področju. Jasno je namreč, da bo tukaj potrebno pripraviti nove zakonodajne akte, namreč eh, tukaj ni ugovorov. Ogo Nekateri sicer trdijo, da bi bilo najbolje, da pustimo temu svojo pot in bomo kasneje videli, kaj bo potrebno. Ampak eh, mislim, da je tukaj brez dvoma potreba po zakonodaji glede delovnega časa, glede socialne varnosti, predvsem eh, na področju tako imenovanega crowdworkinga. In gotovo je, da ni potrebna nacionalna zakonodaja, ampak evropska zakonodaja na tem področju. Ja, neke stvari je lažje rešiti na nacionalni ravni, ampak obstajajo tudi teme, o kateri moramo govoriti na evropski ravni. Prav zato bi, bi potrebovali forum, ki bi imel točno to nalogo. Forum, kjer bi lahko istočasno pripravljali zakonodajo na tem področju. Hvala. You, uh, Najlepša hvala. Mariu Lauristin, izvolite. Um, Najlepša hvala sem poročevalka v senci za varstvo podatkov v odboru Libe. Včeraj smo se v odboru Libe ukvarjali z isto temo. In tudi tukaj bi rada predstavila isti predlog. Mislim, da bi morali organizirati skupno sejo štirih odborov. Imko, Empl in Libe. V štirih odborih se ukvarjamo z različnimi vidiki podobnega dela in to sem želela izpostaviti. Tudi včeraj smo eh, namreč o tem eh, razpravljali in slišali nekaj pozitivnih komentarjev. Mislim, da je Juta pripravila dobro eh, poročilo. Nekateri elementi pa so za nas eh, precej nejasni. Ne vemo, kako globoko eh, se bomo morali spuščati v to naprimer spremembe v eh, samem, eh, sami definiciji delovnega časa, o eh, definiciji delovnega prostora in doma. Če si pogledamo digitalne storitve, naprimer v moji državi, v Estoniji, nudimo digitalne storitve v številnih drugih državah delovna mesta se selijo, zato ker obstajajo različne kapacitete za digitalne storitve v različnih državah. To je nov del digitalnega eh, oziroma trga dela, ki je digitalen. Res je, potrebujemo popolnoma nov pristop k socialnemu varstvu. Potrebujemo nova jamstva, nove varovalke. Prekernost ni ravno jasen. Eh, termin. V digitalnem uh, svetu govorimo o delu, ki prehaja iz ene države v drugo državo. Potrebujemo tudi evropski digitalni trg dela, ki bo varen, ampak zelo prožen. Mislim, da so to nekatere o tem, o katerih bomo morali še podrobne razpravljati. Hvala. Najlepša hvala, poročevalka gospa Štajnruk. Uh, eh, ja, hvala. Mislim, da sem že uvodoma jasno povedala, da je enotni digitalni trg nekaj, kar prinaša veliko priložnosti. Sploh nisem ena izmed tistim, tistih, ki bi rada blokirala ta razvoj, ki se je začel že pred veliko, veliko časa moja kritika glede te komunikacije strani eh, komisije pa je, da je eh, kratkogledna, da se nanaša samo na tehnične izzive, morda sicer omeni vprašanje kvalifikacij na tem področju, ampak popolnoma ignorira celotno področje eh, socialnih zadev in zaposlovanja. To pa ni manj pomembno kot tehnična infrastruktura. Namreč pri teh spremembah moramo upoštevati vse aspekte. V Evropi imamo veliko odličnih priložnosti, če bomo upoštevali kvalitativno analizo, izobraževanje, spodbujanje veščin in tako naprej. Ustvariti moramo primerne okvirne pogoje za tak napredek in potem mislim, da bo to gotovo postal model uspešnosti za Evropo. Seveda pa moramo v našem odboru razpravljati tudi o eh, težavah, ki lahko nastopijo. Kolegica eh, gospa Trebesijus morda ni prisluhnila temu, kar sem povedala, ampak samo omejen del mnenja je namenjen eh, tveganjem, ki prihajajo z digitalnim enotnim trgom. Kolegice in kolegi so jasno podvedali, da moramo vsi sodelovati na tem področju in da v bistvu enako razmišljamo. Govorimo o interesih delodajalcev, delavcev in potrošnikov. Avtomobili se ne kupujejo sami in prav zaradi tega moramo delodajalcem in delavcem dati možnost, da se podajo na to pot in eh, digitalizacijo spremejo. Razumem, da se kolegi strinjajo z menoj in zahvaljujem se vsem kolegom, ki so že v stiku z, z, z društvi in eh, strokovnjaki in veselim se že sodelovanja pri tej zelo zanimivi temi. Najlepša hvala. Ta razprava je bila zelo zanimiva in brez dvoma se bomo o tej temi še večkrat pogovarjali. Gre za globalizacijo, gre za digitalizacijo, gre za nek popolnoma nov svet. Rok za priloge sprememb je 29. september opovdne. Sedaj pa deseta točka na dnevnem redu. Besedo bom eh, kar predala gospodu Maskerinju in gospe Ludvinč iz eh, Eurofonda. Thanks a lot, Madame la Présidente. Uh, ladies and gentlemen, ex Naj lep pozdrav vsem kolegom. Za začetek bi se rad zahvalil eh, gospe podpredsednici, vsem koordinatorjem in poslancem, še predvsem gospe eh, Moran Šatjen, za povabilo, da ste me povabili v vaš odbor, tako da lahko predstavim rezultate našega dela glede socialne vključenosti mladih. Danes bom predstavil poročilo na tem področju, predvsem kar se tiče izvajanja jamstva za mlade. Kolegica bo predstavila širši pristop glede socialne vključenosti na tem področju. <clears throat> Mlade je gospodarska kriza zelo prizadela. V sedmih letih, odkar se je kriza začela, vidimo veliko težav. Kljub temu, da se je situacija že izboljšala, vidimo, da je še vedno zelo veliko, kar 30 odstotkov brezposobnosti pri mladih. V določenih državah je to kar še više. Problem tukaj je tudi dolgotrajna brezposobnost, ki je zelo visoka pri mladih. ta. Jasno je, da pri prehodu iz šolanja v zaposlitev mladi ostanejo nekaj časa brezposelni, ampak dolgotrajna brezposelnost je posebej problematična, kar se tiče socialne vključenosti. Strategija za mlade je bila pripravljena in o tem ste razpravljali tudi v parlamentu. Tukaj imamo dva glavna temelja zaposlovanje in širši pristop k zaposlovanju mladih. Izvajanje zaposlovanja temeli predvsem na izvajanju jamstva za mlade, ta širši pristop pa vključuje dostop do storitev, sodelovanje in pa osredotočanje na določene skupine, ki imajo posebej velike težave. Strategijo za mlade je svet podprl leta 2013. Povedali so, da vsi mladi pod letom mlajši od 25 let morajo imeti ponudbo za zaposlitev ali za nadaljevanje izobraževanja, morda pa tudi um, usposabljanje ali kaj podobnega, tako da ne bodo neposredno brezposelni potem, ko zapustijo izobraževanje. Jamstvo za mlade je pomembno zaradi tega, ker hitro posreduje in zato se zmanjša možnost za dolgotrajno brezposelnost, ki povzroči socialno izključitev. Tukaj moramo imeti srednje ročne in dolgo, srednjeročne ukrepe, ki bodo takojšnji. Poleg tega potrebujemo tudi dolgoročne reforme. Na tak način omogočamo mladih, da se vključijo v trg dela. Poleg tega pa potrebujemo tudi osebni in integrirani pristop. Tako da razumemo, da so vsi ljudje drugačni, vsi imajo svoje potrebe, svoje znanja, svoje talente in zato potrebujemo tak individualni pristop. Ne želimo si pristopa ena stvar velja za vse, ampak želimo individualni pristop. Države članice imajo seveda različni pristop tukaj. Ne samo kar se tiče potreb, ampak tudi kar se tiče značilnosti, ki veljajo tako za pri, dolgoročno brestop poselne, kot tudi za druge. Pri izvajanju smo videli, da nekatere države članice sprejemajo bolj Eh, omejen pristop, druge pa širši pristop in na tak način z jamstvom mla za mlade povežejo različne politike v svoji državi. Poleg tega smo želeli zagotoviti tudi sodelovanje deležnikov in na, da bi na tak način razrešili fragmentacijo politik za mlade. Poleg tega smo želeli pripraviti strategije, s katerimi bi imeli dostop do mladih. Nekaj konkretnih ukrepov. Tukaj imamo šest dimenzij informacije, svetovanje za mlade in vse države članice so že pripravile takšne ukrepe. V Italiji, na primer, smo videli, da prihaja nova strategija, ki omogoča prvi intervju z mladimi, potem pa poglobljen intervju s katerim so prepoznali tiste, ki imajo večje tveganje, da ne, se ne bi vključili v trg dela. Poleg tega smo vzpostavili spletno stran in portal, s katerimi želimo doseči mlade. V Španiji je tak portal odprt že od poletja 2013. programi za dostopanje do mladih so raznoliki v vseh državah članicah. Ponekod želijo doseči vse mlade in eh, pogosto se zgodi, da niso dovolj podrobni in niso osredotočeni na to, da dostopajo z informacijami tudi do tistih, ki jih morda ne bi našli drugače. Nekatere države, kot so Italija in Francija, uporabljajo tudi civilne službe in eh, javna dela, zato da bi okrepili ta prehod od izobraževanja do delovnega mesta za mlade. Nekatere države imajo tudi določene programe za akreditacijo med šolanjem. Večina držav članic je že začela z ukrepi na določenih področjih. Naprimer, Estonija ima program za prvo zaposlitev imajo subvencije za delodajalce, tako da ti najamejo mlade in jim omogočijo zaposlitev za prva tri leta. Videli smo tudi veliko mobilizacijo pri teh ukrepih. Nekatere države članice so želele preurediti um, sistem poklicnega izobraževanja. Druge države, kot je naprimer Irska, pa so izkoristile svoje reforme izobraževanja iz leta 2013 in so vključile jamstvo za mlade v to strategijo. Irska je tako ustvarila novi sistem za vajeništva, kjer so zaposlova, torej delodajalci bolj povezani z sistemom izobraževanja. Pa še podjetništvo mladih. Nekatere države članice, kot naprimer Španija in Grčija, že imajo eh, takšen aspekt podjetništva mladih, ki je del jamstva za mlade. Kaj pa ovire pri izvajanju jamstva za mlade? Tukaj imamo tri glavne probleme. Prvič, težko je bilo vzpostaviti ta partnerski pristop. Celo pri najboljših praksah, naprimer pri. Eh, pilotnih projektih, ki smo jih opredelili kot najboljše primere, smo videli, da je bilo potrebno veliko časa, da se vzpostavi partnerski pristop med eh, zavodi za zaposlovanje, inštituti za izobraževanje in delodajalci. Drugič, finančna sredstva. Vemo, da Evropska komisija za, daje določene elemente za finančna sredstva v okviru jamstva za mlade, ampak stroški tukaj so lahko še višji. Vprašanje pa je tudi zmogljivost absorpcije trga dela. Namreč eh, težko je najti delovna mesta za mlade. In še za konec, nekateri izzivi, s katerimi smo se, sposab, eh, katerim smo se soočili v prvem letu izvajanja jamstva za mlade. Težko je bilo dostopati, dostopati do mladih in jim predstaviti to možnost jamstva za mlade. Osredotočili smo se preveč na tiste mlade, ki so pripravljeni na prvo zaposlitev in premalo na tiste, ki jih je težko najti, ki niso seznanjeni s tem. Potem kakovost zaposlitev, ki smo jih eh, pripravili. Namreč zanima me, na nas je, ali je jamstvo za mlade priložnost ali pa rezultat Želeli smo pripraviti trajnostno sodelovanje, tako da se bo izboljšal trg dela, da se bo izboljšala zaposljivost mladih v prihodnosti. Potrebujemo strukturne reforme, to smo tudi ugotovili. Nekatere države članice potrebujo podporo pri reformah zavodov za zaposlovanje, tako kar se tiče zmogljivosti, kot tudi eh, strukturno. Švedska je država, ki dobro uporablja jamstvo za mlade. E, ima naprimer enega strokovnjaka, enega svetovalca za 40 mladih, ki iščejo službo. V Italiji pa je to drugače. Če bi želeli zagotoviti takšno stopnjo pri, v Italiji, bi potrebovali dodatnih 40 tisoč delavcev na tem področju. Potrebujemo pa tudi boljši okvir za ocenjevanje in evalvacijo, tako da se lahko naučimo iz vseh najboljše prakse, iz vseh pobud, ki smo jih pripravili. Torej videti želimo, ali so te pobude dobre, ali grejo v pravo smer, ali jih je treba popraviti. Tako sedaj pa bi dal besedo kolegici. Izvolite. Um, thank you very much and uh, Najlepša hvala. Ja, tudi jaz bi se rada zahvalila, da ste nas povabili na današnji sestanek in nam dali možnost ter priložnost, da z vami delimo rezultate našega poročila, ki bodo uporabni za vas v prihodnosti. Masimiljano je že govoril o jamstvu za mlade in preden spregovorim o politikah, bi povedala par stvari za začetek. Ne glede na to, kako razumemo socialno vključenost v različnih državah, mislim, da obstajajo določene značilnosti, glede katerih se vsi strinjamo. Prva, ki je zelo pomembna in jo moramo vedno razumeti ter ohraniti v mislih, je ta, da socialna vključenost pomeni veliko več kot samo izključitev iz družbe ter revščino. Ko govorimo o vključenosti v družbo, je pomembno, da mladih ne dojemamo kot samo uporabnikov in eh, pasivnih delov. Moramo jih uspodbuditi k, k temu, da postanejo aktivni in eh, da doprinesejo nekaj k družbi, v kateri živijo. Ko govorimo o politiki, je zelo pomembno, da upoštevamo naslednje. Pri socialni vključenosti imamo različne dimenzije, različne aspekte. Po eni strani imamo individualni aspekt v primerjavi z kolektivnim. Govorimo o mladih, ki so izključeni iz družbe, po drugi strani pa lahko govorimo tudi o tem, kaj so sistemski faktori, ki mladim preprečujejo, da se vključijo v trg dela ter nasplošno v družbo. Torej, uh, Eurofund je pripravil to študijo, ki je vključila več kot 20 držav v svojo analizo. Torej, upamo, da bo za vas to zelo dober vir informacij. Ko govorimo o socialni vključenosti, moramo razumeti, da smo v to študijo vključili Švedsko, Irsko, Francijo, Španijo, Bolgarijo, Dansko, Združeno kraljestvo, Nizozemsko, Slovenijo, Latvijo in Grčijo. Zato smo se odločili na podlagi ključnih meril, geografska pokritost, eh, socialna vključenost mladih in eh, zaposlo, zaposljivost ter določene skupine ali pa težave, prihaja, do katerih prihaja, naprimer eh, ljudje z določenimi psihičnimi težavami. Ko razmišljamo o politikah, je bilo za me zelo zanimivo to, kar ste povedali v prejšnji razpravi. Namreč vedno moramo razumeti kontekst, v katerem se sprejemajo politike. Masimiliano je že govoril o finančnih omejitvah ter o vrčevanju, ki je prisotno v različnih državah. Oblikovalci politik so morali pogosto sprejeti zelo težke odločitve glede tega, v katero smer bodo šla, šli, šla finančna sredstva. Razprava predtem je verjetno dobro pokazala na to, da, je, da se spreminja način ponujanja storitev. To pa je pomembno za družbo, namreč družba postane, postaja bolj raznolika. Različne skupine imajo različne potrebe in storitve se morajo prilagoditi temu. Digitalne tehnološke spremembe imajo velik vpliv na to, kako mi oblikujemo storitve in kako se te storitve izvajajo. To je posebej pomembno, ko govorimo o mladih, ter o tem, kako zelo se nanašajo, zanašajo na spletne storitve. Prav to moramo upoštevati pri socialni vključenosti. Tako sedaj pa se osredotočimo na politike. To poročilo je obširno, zato bom obravnavala samo tri glavne točke. Imamo približno 30 različnih politik in zanima nas, kaj so končni rezultati in priporočila, ki bodo dobra za in koristna za oblikovalce politik. Socialno vključenost lahko razumemo tako na individualni kot na kolektivni način, kot sem povedala prej. Prav zaradi tega smo politike umestili v različne skupine, tiste, ki so individualistične in tiste, ki so bolj strukturne. Najprej se posvetimo individualnim politikam. Te so bolj razširjene v različnih državah, kar je verjetno povezano tudi s tem, da je vprašanje brezposelnosti mladih zelo pomembno Je pa res, da je verjetno tudi teže spreminjati strukturo celotnega sistema, kot pomagati posameznim osebam. Te individualne politike se osredotočajo na tem, da se poveča zmogljivosti in veščine ljudi, predvsem mladih, ter da mlade pripravimo na stopnje tveganja, ki so okrog njih. Pogosto se uporablja usposabljanje, svetovanje, ter eh, izboljšava že obstoječih veščin. Takšni ukrepi so pogosti v Grčiji, Združenem kraljestvu in Španiji. Ko pa si ogledamo bolj strukturne politike, vidimo tri osrednje točke. Prvič, politike se osredotočajo na to, kako poteka lokalno načrtovanje ter oblikovanje politik, kako lahko to prilagodimo, da bo bolj prijazno mladim. Prav zaradi tega se oblikujejo orodja, v katerih so bolj povezani mladi. Massimiliano je omenil tudi naslednje, namreč kar se tiče jamstva za mlade in politik za mlade, obstajajo politike, ki želijo povečati zmogljivosti in uh, veščine odraslih, ki delajo z mladimi, torej učiteljev predvsem. To smo videli v Bolgariji in v Grčiji, predvsem kar se tiče pravne politike in zdravstva. Te politike tudi zbirajo nekakšne dokaze glede težav, s katerimi se mladi soočajo, tako da bi pripravili reforme na področju politik. Socialna vključenost na nacionalni ravni mora zauzemati pomembnejši eh, aspekt in prav zato uporabljajo mlade, da govorijo o teh politikah. Pogledamo si lahko tudi, kdaj se zgodi intervencija. Politika je lahko preventivna ali pa nekako kompenzacijska. Kot že ime pove, preventativni ukrepi poskušajo preprečiti to, da bi mladi padli v takšno stopnjo tveganja. V tem primeru so politike namenjene večji skupini mladih in se osredotočajo na opolnomočenje, na to, da se poveča vključenost v družbo, aktiviranje mladih v družbi, tudi zato, da se mlade naredi bolj zaposljive in da se jim pomaga pri vstopu na trg dela. Če pa si ogledamo kompenzacijske politike, je jasno, da poskušajo na nek način popraviti eh, to, kar se je že zgodilo, nekakšno težavo, do katere je prišlo. Naprimer, v primeru, da je bil prehod med izobraževanjem in zaposlovanjem težek, potem nastopijo te politike. Te politike so lahko namenjene ciljni skupini ali pa določenim osebam. Govorim predvsem o mladih z kakšno stopnjo invalidnostjo ali pa o mladih, ki imajo eh, ki so se morda priselili iz druge države. Ti ukrepi so podprti z določeno podporo oziroma v različnih okvirih. Lahko potekajo preko športa, preko zdravstva, socialnih eh, storitev, kot je to naprimer v Bolgariji in Latviji. Tako in za na konec. Naše poročilo je veliko dela namenilo tudi sodelovanju mladih, participaciji mladih. Prav zato smo v poročilo vključili različne politike, ki analizirajo smiselno participacijo mladih. Tukaj smo ugotovili, da obstaja kar nekaj izzivov in težav, zaradi katerih se ni zgodila participacija mladih, oziroma vsaj ne na pravi način. Masimiliano je že omenil, da imamo tukaj skupine mladih, do katerih je težko dostopati. Torej, politike se ustavijo pri skupini oseb, ki jih je najlažje doseči, ki si želijo te pomoči, potem pa se ustavijo. Potrebujemo tudi politike, ki so namenjene tistim, ki, jih, ki jih je težko aktivirati. Mlade lahko vključimo v eh, športne aktivnosti, družbene aktivnosti, teže pa v politične ali socialne aktivnosti. Vedno obstaja napetost med kolektivnim sodelovanjem in potrebo potem, da so politike individualne. In za konec, v določenih državah članicah smo videli, da je pomembno, kakšen je pristop uradnih inštitucij oziroma splošne javnosti. To lahko namreč eh, negativno vpliva na postopek. Torej, politike se morajo osredotočati ne le na vlade, ampak na širšo javnost. Razmislila sem, o čem se lahko, čemu se lahko posvetim v svoji predstavitvi in ugotovila sem, da je to zelo pomemben teden, ne samo zaradi vrha, ki poteka nekaj sto metrov stran, ampak tudi zato, ker bo do združeni narodi sprejeli eh, trajnostne cilje, ki bodo zamenjali tisočletne trajnostne cilje. Mnoge izmed teh sedemnajstih prioritet Združenih narodov so pomembne za Evropsko unijo kot celoto, še posebej pa za mlade. Govorimo o socialni vključenosti, zniževanju revščine, zniževanju neenakosti in zagotavljanju enakih možnosti za vse tudi kakovostno izobraževanje ter zagotavljanje dobrih kakovostnih delovnih mest. Upam torej, da bo naše poročilo, ne le konsolidirano poročilo, ampak tudi nacionalne študije, ki jih lahko prejmete, če za njih zaprosite, upam, da bo vse to koristno pri vašem delu. Hvala. Dziękuję bardzo panu Maksymiliano Mascherini i pani Annie Ludwinek za bardzo ciekawe. Najlepsza chwała. Zahvaljujem se pri obeh govorcih za to predstavitev. Mislim, da ste podali veliko zelo zanimivih informacij in eh, zahvaljujem se vam za to. Sedaj pa bi rada prosila gospo Mora Šahtje, da spregovori o jamstvu za mlade. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, hvala, da ste organizirali to predstavitev Eurofonda. Potrebujemo eh, vaše prispevke, vaše študije, zato da lahko na to dopolnimo politiko, ki jo oblikujemo, ki je za nas pomembna, da se pripravimo na prihodnost. Razprava danes do podan je pokazala, kako pomembni so ti ukrepi. Dovolite mi, da izpostavim nekaj točk, ki eh, ste si jih dotaknili eh, v vaši predstaviti. Imamo izzive, imamo bitke, ki jih bijemo, eh, včasih nastane eh, tudi kakšna nova ovira in o tem se je treba pogovoriti. Najprej izzivi. Prvi izziv, ki je pred nami, je individualizacija. To je verjetno nekaj najtežjega pri uh, usposabljanju. Pri individualizaciji smo preprosto izgubili sposobnost, da to izvajamo. Veliko je mladih, ki so socialno izključeni, ki iščejo službo, Eh, in preprosto jim ne znamo več pomagati na individualni ravni. Vse je masovno, to so države članice lahko naredile. Pomembno je torej, da pristopimo tudi tako z individualnega uh, vidika. In uh, to je izziv, ki ga moramo rešiti. Težava, gospa predsedujoča, je ta, da se moramo odzvati na individualnost, na potrebo po eh, individualizaciji. Ampak težava je ta, da se vsako leto pojavi nov val brezposelnih. Klasificirati jih je treba in eh, najprej smo imeli majhno skupino mladih, eh, ki smo jih morali pokriti s pomočjo individualizacije. Preprosto pa smo sedaj eh, izgubili sposobnost reševati njihove težave. če želimo, da je eh, jamstvo za mlade uspešno, če želimo, da eh, bomo lahko mlade vključili eh, na trg dela, potem moramo to vprašanje rešiti. Drugi izjiv. Naša politika in naše odločitve so odvisne od uh, tega, kaj bomo naredili na področju tistih eh, med 15 in 25 letom starosti. Ne smemo pa pozabiti niti na tiste malce starejše, ki so prav tako mladi in ki nimajo nujno ustreznih kompetenc za eh, delovna mesta, ki nastajajo. Ti, ki so starejši od 25 let, nimajo nujno iste uh, uh, istih potreb kot tistih, ki so že imeli uh, službo, pa so jo izgubili in so brezposelni, ampak imajo podobne izzive kot tisti, na katere se osredotočamo od 15 do 25 let. Tretji izziv. Imamo mlade, ki izhajajo iz obraževalnega sistema brez ustreznih kompetenc in imamo mlade diplomirance z ustrezno izobrazbo, ki ne najdejo uh, delovnega mesta. Ti dve skupini ne moremo obravnavati uh, na enak način. Razlike obstajajo in o tem smo se že pogovarjali. Na to naslednja točka in to je ta velika bitka pred nami. po mojem mnenju, moramo akademsko izobraževanje povezati eh, s poklicnimi izkušnjami in na to ustvariti nek nov pul, ki bo združil vse te informacije in ki bo temeljil na kompetencah. To pomeni, da moramo v vseh državah članicah spremeniti našo paradigmo razmišljanja. Paradigmo, na podlagi katere uh, zbiramo informacije o novih delovnih mestih in o uh, brezposelnih. Vedno znova uh, mešamo jamstvo za mlade in pobudo za zaposlovanje mladih. Govorili ste o šestih milijardah in to je pobuda za zaposlovanje mladih. Jamstvo za mlade ki je bistvena politika za mlade eh, v Evropski uniji, ni omejeno s šestimi milijardami. Ne, teh šest milijard namenjamo za tiste regije, kjer imamo več kot 25 odstotkov mladi, ki so brezposobni. Želela sem zgor pojasniti, kakšna je razlika, pogosto se eh, mešate izraze.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 izvajanje jamstva za mlade v tistih regijah, ki so najbolj prizadete, kjer je največ mladi brezposelnih. Samo še sekundo. To je moja zadn, zadnja točka, zadnji komentar, gospod predsedujoča. In to je razvoj mobilnosti. Tako, kar se tiče usposabljanja, kot tudi, kot tudi eh, diagnostike, kot tudi eh, Eh, drugih vidikov, mobilnost mladih je izjemno pomembna tema. Mlade moramo eh, poiskati v socialnih centrih, v eh, drugih skupnostih. Če bomo povezali vse te projekte, bomo lahko uspeli. Pomembno je, da mladim damo neko pozitivno podobo samih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 časa ni veliko, kljub temu, da je ta razprava izjemno zanimiva. Ampak na koncu moramo dati besedo še našim uh, gostom. Thank you, um, Chair. I'm pleased to be in this exchange of views. Uh, any... Hvala, predsedajoča. Veseli me, da lahko sodelujem pri tej izmenjavi mnen. Vesel sem tega poročila, ki ga bom zelo podrobno prebral gospodu Maskerinju in gospe Ludvinek. Hvala za predstavitev. Nujno smo potrebovali to poročilo. Sedaj razdelujemo in pospešujemo izvajanje različnih eh, programov, jamstva za mlade, pobudo za poslovanje mladih in dobro je, da vemo, kaj na področju teh dveh programov se dogaja v Evropi in kakšni so doseženi rezultati. Pred nekaj meseci smo v tem odboru, tudi s kolegico, ki je pravkar govorila, se zauzemali, da bi bilo treba povečati predfinansiranje za pobudo za zaposlovanje mladih. Vsi pozdravljamo to, kajti to je nujno in sedaj pravi čas za to. Moramo ugotoviti, kaj deluje na ravni držav članic, ko gre za izvajanje pobude za zaposlovanje mladih in javstva za mlade. Rezultati so mešani. Javni zapo, zavodi za zaposlovanje včasih nimajo ne dovolj denarja, ne sredstev in a, zaposlenih strokovnjakov. V drugih državah so operativni programi neprimerni. Tudi do zlorabe teh sredstev je prišlo, to vemo in dostopnost programov za invalidne osebe ni bila vedno ustrezno zagotovljena. O vsem tem se moramo pogovarjati in to poročilo nam bo gotovo pomagalo priti do pravih ukrepov za to tudi v tem parlamentu. No to vse čas ponavljamo. Teh programov ne izvajamo, to je izraz nespoštovanja do mladih, ki so zelo obremenjeni zaradi brezposobnosti. Upam, da bo to poročilo podarilo, kakšno, kakšni so konkretni problemi, ki jih potrebujemo. Države članice morajo tudi razmisliti bolj natančno, kako vključiti mlade v trg dela. To mora biti njihova prioriteta. Vsi sicer pravijo, da je to njihova prednostna naloga, ampak se potem to nekako izgubi v različnih eh, priporočilih za posamezne države, evropskem semestru in tako naprej. Reformirati poskušamo naša gospodarstva in tukaj je treba tudi socialno razsežnost podariti, ne samo davčne vidike. Hvala še enkrat, z veseljem bomo delali z vsemi, ki so vključeni v to. E, Najlepša hvala. gospa Žitnevska je zapustila dvorano. Je kdo tukaj iz skupine EKR? Ima kdo besedo? Še kdo v imenu skupine Alde? Gospa Zuber. Ehm, Hvala, predsedujoča. Tudi sama se zahvaljujem obema govornikoma za to predstavitev predstavnikoma Eurofounda. O teh stvarih bi želela govoriti. Nekaj o vajni predstavitvi bolj konkretnega, če smem. V prvem delu ste omenili, da obstajajo primeri, kjer so program jamstva za mlade začeli izvajati, ko gre za pomoč pri prehodu iz eh, šole na delovno mesto, vajeništva, pripravništva, pomoč za mlade in tako naprej ste omenjali. Na teh področjih me zanima, ali vaša Študija ugotavlja, kateri od teh delov pomoči ukrepov je dal najboljše rezultate. Na katerem področju je bilo največ ukrepov v praksi narejenih. Potem dalje. Eno od odprtih vprašanj, o katerem razpravljamo, v okviru jamstva za mlade, je vprašanje, ali ta mehanizem resnično spodbuja mlade oziroma zagotavlja mladim neko večjo gotovost, kar zadeva njihovo prihodnost. Ali na ta način lahko bolj stabilno, optimistično gledajo v prihodnost. Imate kakšne rezultate na tem področju? Torej, kakšna je povezava? med uporabo sredstev iz programa Jamstva za mlade na eni strani in dejansko dejanskim število delovnih mest eh, in stabilnih eh, oblik zaposlitve. Je kakšna korelacija tukaj? 11 držav ste omenili v tej študiji, sama prihajam iz Portugalske, ki ni bila tu vključena. Zanima me, zakaj ne?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 Če ne želi nihče prevzeti besede, potem bom besedo ponovno predala našim gostom. Sama sem zelo skeptična do tega programa, do tega jamstva. mislim, da bi lahko ista sredstva namenili programu Erasmus, ki je precej bolj učinkovit. Potem, ko smo eh, prisluhnili predstavitvi eh, naših dveh gostov, sem želela predstaviti še svoje mnenje. Veseli me, da eh, ste predstavili različne študije v zvezi s tem. Dejali ste, da partnerstvo ni vedno preprosto. Kakšne so konkretne situacije, kaj lahko naredimo za to, da se jim izognemo, da se izognemo težavam. Izpostavili ste tudi pomen izobraževanja in usposabljanja. Kakšne so uh, morebitne rešitve, s katerimi bi lahko izboljšali trenutne razmere. Omenili ste tudi potrebo po strukturnih reformah. Kakšne reforme bi morali začeti izvajati za to, da bi eh, olajšali dostop do trga dela za mlade. In eh, kateri instrumenti so tisti, s katerimi bi lahko olajšali življenje mladih? Hvala. Hvala za vaše pripombe in vprašanja kar zadeva eurofond, moram reči, da se opravičujem gospej Mora Šartrije. Kar zadeva to starost 15 do 25 let. Rekel sem prej, da gre za sedmo leto krize. Tisti, ki so bili brezposelni pred petimi leti, so se sedaj znašli v drugi kategoriji. Seveda, trg dela je povzročil težave ne samo v tej starostni skupini, temveč tudi v drugih. In nekatere države članice, recimo Italija, so povečale to torej so razširile kriterije za upravičenost eh, do jamstva za mlade na 15 do 29 let starosti na mesto 15-25. To je morda dobra zamisel, ki prinaša prednosti, ampak ima tudi slabost v tem, da se ta kategorija, ta populacija poveča. Potem individualizacija. Zagotavljanje individualne podpore je temeljni kamen uspešnosti jamstva za mlade. Tam, po tistih državah, kjer imajo že dolgo časa jamstva za mladih, je povezanost me, med eh, intervencijami, ki so namenjene iskalcem zaposlitve in dejansko razpoložljivimi delovnimi mesti večja, boljša. Študije kažejo na to, kako je potrebno to usklajenost povečati. Problem pa je v naslednjem. Nekatere države članice, ki zagotavljajo individualno podporo, pričakujejo neko revolucijo na trgu ponudnikov storitev. Seveda, ta revolucija pomeni, da je treba miselnost zavodov za zaposlovanje in drugih eh, ponudnikov storitev uh, spremeniti bistveno. Če se pogovarjamo o tem in če to vključujemo v jamstvo za mlade, bomo naredili korak k izboljšanju situacije, zlasti ko gre za odpravljanje ovir za vstop na trg dela. Potem ukrepi, področje, kjer se ukrepi izvajo. Države članice reformirajo svoj sistem vajništev, osredotočajo se na usposabljanje in poskušajo zagotoviti individualni pristop, zato da bi spremenile pristop k mladim. Kako doseči mlade? Kako jih prepričati, da sodelujo v programih? No, program se začenja v trenutku eh, prijave na Zavodu za zaposlovanje. No, problem je premalo zaupanja pri mladih v institucije in zlavno, zlasti v javne zavode za zaposlovanje. Dvomijo, da leti zagotavljajo njim primerne storitve. To ni primer v vseh državah, članicah, je pa to primer državah, ki imajo visoko stopno brezposobnosti. Če hočemo to zaupanje ustvarjati in jih prepričati, da imajo koristi sodelovanja v programov, programih, potem bo moč povečati več število teh, ki sodelujejo. Pomankanje zaupanja je tudi razlog težav pri vzpostavljanju dobrega partnerstva. V katerih državah članicah je to, to partnerstvo uspešno? različni dejavniki v njem sodelujejo. Ampak eh, to si nekateri razlagajo kot, da je nekaj drugega, ne pobude, ki jih eh, predstavljamo. Torej med različnimi dejavniki je treba okrepiti medsebojno zaupanje v določenih državah članicah. In v projektu, o katerem sem govoril, je šlo ravno za to. Trajalo je več časa, da prepričamo partnerje, ampak ko smo jih enkrat eh, povezali, so, ta, so ta partnerstva bila bolj uspešna. Ko gre za javne zavode za zaposlovanje, tukaj so potrebne reforme. Njihov koncept je treba dodelati v nekaterih državah članicah, da bodo lahko bolj individualni pristop zagotavljale. Še vprašanje v zvezi s Portugalsko. Nismo Portugalske vključili v našo študijo, ker smo imeli omejen proračun. Žal, torej Portugalske nismo vključili. Seveda poznamo težave, ki obstaja na Portugalskem. stopnja brezposelnosti med mladimi pa je na portugalskem manjša kot v nekaterih drugih sredozemskih državah. Um, Pani Anno, tako dve minuti. Najlepša, hvala, največ dve minuti. Ko zadeva starostno skupino, ne smemo nečesa pozabiti. Ne gre samo za to, da ljudem omogočimo, da najdejo delo, dosti krat govorimo o revščini, ki je povezana z brezposelnostjo in z tem težkim prehodom iz šolskega v delovni na okolje. Izzivi za partnerstve, partnerstva in za individualni pristop. Naša študija kaže, da moramo uporabiti celovit holističen pristop. Mladi imajo različne probleme, zdravstvene, nastanitvene, s prevozom in tako naprej. Vse te je treba istočasno upoštevati, da zagotovimo, da bo mlad človek eh, vključen v uspešen in vzdržen trg dela. Masimo je rekel, lahko nekomu zagotovite delo, ker pa ima takšna oseba druge probleme, morda ne bo mogla ostati na trgu dela dolgo časa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 še enkrat se opravičujem za to časovno omejitev, ki sem jo od vas zahtevala. Časa pač ni več. Hvala za sodelovanje, hvala tudi tolmačem. Uh, vidimo se popovdan ob treh.